poslovnika. Najprej bomo govorili o razmerah v Turčiji, zlasti o razrešitvi izvoljenih županov. Preden začnemo z razpravo, želim povedati, da na plenarni seji ta teden preizkušamo nov sistem. Poslanci se lahko elektronsko prijavite za postopek pritegnite pozornost predsedujočega, pa tudi za postopek v okviru modrega kartona. Elektronsko sporočilo v zvezi s tem ste že dobili. Na mizi pa najdete tudi navodila v pisni obliki. Pritisnete lahko torej posebne gumbe na glasovalni napravi, če se želite prijaviti v okviru katerega koli od obeh postopkov vzporedno pa boste seveda lahko za besedo zaprosili tudi kot običajno dvignete lahko beli list papirja ali pa se osebno oglasite pri sekretarijatu to velja za postopek pritegnite pozornost predsedujočega lahko pa seveda dvignete modri karton za postopek v okviru modrega kartona. Razprav imamo kar nekaj, potem pa bomo tudi glasovali, zato vas opozarjam, da morate vedno imeti pri sebi glasovalno kartico. Sistem bomo preizkušali tudi v tej razpravi. Kakor sem dejal, govorimo o Turčiji, zlasti o razrešitvi izvoljenih županov. Za dve minuti in pol dobi besedo gospod Lagodinski. Izvolite. Kolegice in kolegi, samo en nasvet. Oglejte si sejo Evropskega sodišča za človekove pravice. Tam govorijo o ljudeh, o svobodi, Včeraj sem pogledal gospod Demetaš, ona se bori za svobodo svojega moža. Danes ne gre za gospod Demetaš, gre za štiri župane iz Turčije, ki so jih zamenjali, ne glede na to, da so bili demokratično izvoljeni. Gre za gospoda Mizraklija, Turka in za gospod Özgüce. Tudi številni drugi so bili prijeti v Turčiji. Danes govorimo tudi o gospodu Kaftančioglu. Ona je bila iz stranke CHP. Leta 2012 je nekaj tvitnila in zdaj so jo prijeli. Leta 2012. In govorimo seveda tudi o borcih za človekove pravice. To so ljudje, ki se borijo za druge in na kocko postavljajo svojo varnost. Naprimer, vezel ok. On naj bi žalil pravosodni sistem, kakor da pravniki tega ne bi smeli. No, v resoluciji pa gre tudi za veliko več. Gre za odnose med EU in Turčijo. Kako bomo v prihodnosti zastavili te odnose? Prihodnost je zaenkrat, tako je videti, težka. Ampak Ne more biti tako, da je 20 odstotkov ljudi, ki sedijo v zaporih, tam zaradi obtožnice, zaradi terorizma, ne da bi to bilo, naprimer, dokazano. Vendar Evropa mora še vedno sodelovati s Turčijo. Turška prihodnost mora biti evropska, kajti družba v Turčiji je živahna, želijo si svobodo in Oni si prav tako želijo, da bi se lahko borili za človekove pravice. Vem, da niso vsi tega mnenja, ampak mislim, da je zelo pomembno, da ohranimo evropsko perspektivo za Turčijo. Ampak ta perspektiva mora temeljiti na trdnem temelju, na medsebojnem spoštovanju, pa tudi na spoštovanju človekovih pravic in pravne države in zato gre v tej resoluciji. Hvala. Hvala. Hvala lepa. Gospod Madison je naslednji, vendar ga ne vidimo v dvorani. Gospod Sanchez Amor je naslednji, minuto in pol. Thank you, thank you, President. Uh, quiero mostrar mi satisfacción por el hecho de que. Zadovoljen sem, da je bilo zlahka sprejeti dogovor o tej resoluciji z drugimi skupinami. To je bilo možno zaradi hudega slabšanja človekovih pravic. Tega preprosto več ne moremo ignorirati. Vsemu svetu je postalo jasno, da je kazenski sistem v Turčiji namenjen samo temu, da utiša vsakršno politično kritiko. V tem času smo zaskrbljeni zaradi odstavitve večjih eh, županov. Vlada jih je nadomestila za neizvoljenimi osebami. Ne gre samo za omejevanje pravic v sodnem procesu, ne gre za Gre za um, župana, ki je bil zakonito izvoljen in je sedaj zatiran. Tukaj ni bilo nobenih uh, jamstev. Takšen, takšni procesi se uporabljajo samo zato, da bi grozili tudi drugim županom. Župan, uh, župan Istanbula iz vrst socialdemokratov je moral dvakrat zmagati na volitvah, da so mu priznali mandat. Um, mi se tukaj zauzemamo za obrambo dem, lokalne demokracije v Turčiji, ne glede na to, iz katerih strank prihajajo kandidati za župane. Um, Vse bolj je očitno, da želi avtoritativni režim v Turčiji nadzorovati celotno um, prebivalstvo in da je vedno bolj demokratičen, temu se moramo opriti. Hvala lepa. Gospa Al-Sahlani je naslednja za minuto in pol. Izvolite. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Najprej se želim zahvaliti vsem skupinam in njihovim predstavnikom za dobra pogajanja. Pripravili smo dobro resolucijo, posvečamo se res pomembnim vprašanjem. V resoluciji ne gre samo za to, da je predstavnica CHP-a dobila 9 let in 8 mesecev zapora, zato ker naj bi razžalila predsednika. Gre tudi za župane, ki so bili zamenjeni. V resoluciji so izpostavljeni pomisleki, ki. Evropskega parlamenta v zvezi z bolj kompleksnim problemom. Demokracija je v težavah, preganja se opozicijo, politiki zlorabljajo svojo moč in zlorabljajo tudi protiteroristično zakonodajo. Turčija je pomembna država za EU, vendar to bo na področju znanje politike prav tako velik izziv. Upam, da ne bo potrebnih še več resolucij na to temo, ampak moja skupina je pripravljena vedno govoriti o Turčiji, če bo prišlo do zlorabe človekovih pravic in če se bodo kršila načela pravne države in demokracije. Upam, da bomo podprli to resolucijo in upam, da bomo izrazili podporo demokratičnim silam v Turčiji. Hvala, hvala lepa. Gospod Demirel je naslednja. Za dve minuti, izvolite. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, v Turčiji so potekale lokalne volitve. Ljudje so volili in kaj se je zgodilo potem? Izvoljeni župani niso mogli prevzeti svojih funkcij. Lokalne skupnosti so dobile druge usiljene guvernerje in to je nespremljivo. Kolegice in kolegi, pa še nekaj. AKP posega po različnih metodah. Omenili so že predstavnico CHP-ja, ki je bila obsojena na zapor zaradi pač nekih tvitev. Skoraj deset let zapora je dobila. To je res neverjetno. Kolegice in kolegi, v Turčiji je v zaporu več kot deset tisoč političnih zapornikov, novinarjev in tudi drugih. Celatin Demirtaš je tudi med njimi in izražam mu solidarnost seveda. Gospod Erdogan to zdaj počne ne zato, ker je močan, ampak zato, ker je šibek. Na lokalnih volitvah smo videli, da je bil poražen. Opozicija je stopila skupaj in nekaj se torej lahko spremeni. Ampak, kolegice in kolegi, gre za pravno državo, pa tudi za vprašanje svobode tiska. Pa še za marsikaj drugega. Ali ste vedeli, da je Turčija med državami z največ ubitimi ženskami? Ali veste, da v verskih ustanovah spolno zlorabijo zelo veliko otrok, Ali veste, da v Turčiji izvajajo pritisk proti sindikalistom? Organizacije delavcev neprestano spodkopavajo, naprimer. Na to moramo biti pozorni. Turčija je v gospodarski in politični krizi. Ti dve krizi se med seboj dopolnjujeta. Erdoganu gre le za to, da bi ostal na oblasti, zato moramo v prihodnih mesecih biti še bolj pozorni na to državo. In začnimo doma. Spremenimo svojo politiko. Nehajmo biti dvolični. Odpovedati se moramo temu dogovoru o beguncih z Turčijo, zato ker mi moramo pomagati. Hvala. Hvala lepa. Gospod Šojdrova je naslednja, izvolite. Hvala lepa. Podjekovati vsem. Hvala za besedo. Hvala vsem tistim, ki ste podpisali to resolucijo. Kaže, da nam je mar za demokracijo v Turčiji in za demokratične in človekove pravice. Zadeve so res eh, ušle izpod nadzora, še posebej kar zadeva kurde. Razmere s kurdi so bile že nekaj časa zapletene, ampak zdaj je res prišlo tako daleč, da je treba ukrepati. Turško vlado moramo pozvati, da se morajo spremeniti. Na vse zadnje so član sveta Evrope in NATO. PKK je teroristična organizacija tudi z vidika EU, ampak to ne pomeni, da lahko Turčija načelo kolektivne krivde uporablja kar za vse kurdske politike. To bi lahko vodilo do novega genocida. Turki se v bistvu brijo sami proti sebi. Mislim, da bi morali najti rešitev za soobstoj s Kurdi. Ne smejo kršiti svoje zakonodaje omenjamo imena županov, ki so jih eh, zamenjali z guvernerji iz vladne stranke. Vlada pritiska na vse predstavnike opozicije, ne samo CHP. Tega ne moremo sprejeti. Erdogan mora biti pripravljen sprejeti tudi poraz, na vse zadnje gre za demokracijo. Opozicija ima svoje pravice in morajo imeti tudi možnost, da te pravice uveljavljajo. Ne gre samo za sodišče človekovih pravic, tudi novo veleposlaništvo Turčije pri svetu Evrope moramo imeti v mislih. Če ne bodo spoštovali svojih zavez, potem so to čudovito zgradbo zgradili za manj. Tudi to morajo Imeti v mislih torej. Hvala. Zdaj pa govorniki v imenu političnih skupin, gospod Kristoforo za dve minuti. Hvala lepa, hvala za besedo. V teh zadnjih nekaj letih smo priča vedno več nasilja v Turčiji. Mislim, da je to, o čemer govorimo danes, samo zadnja epizoda v nizu dogodkov, ki so vodili do tega, da je zdaj Turčija preprosto zapor na odprtem. Moja država, gospod predsedajoči, je že videla trdi obraz imperialistične Turčije v zadnjih 40 letih na Cipru. Mislim, da moramo storiti še več. Ne smemo sprejeti samo še ene resolucije. Ne. Sprejeti moramo tudi konkretne ukrepe. Naša politika v zvezi s Turčijo mora biti politika nične tolerance. Evropska unija je sprejela konkretne ukrepe v zvezi z drugimi državami, državami, ki so v EU in tudi ki so zunaj EU. Zato se ne smemo obotavljati. Predvidevam, da nihče od vas ne bi sprejel tega, kar se dogaja v moji državi. Gre za kršitve človekovih pravic in tako naprej. Zamrzniti je treba predpristopna sredstva za Turčijo. Niti evra več jim ne bi smeli dati. ne smemo pomagati ljudem, ki so v bistvu ustvarili te razmere v Turčiji. V resoluciji ne omenjamo Erdogana, ampak on je odvisen od EU. Ne glede na to, kar počne na Cipru v Famagosti, morate vedeti naslednje. Turčija je mnogo bolj odvisna od EU, kot si predstavljate. Zamrznitev sredstev bi jih prav gotovo prizadela in temu bi prav gotovo prisluhnili. Hvala. Hvala lepa za socialiste. Gospa Santos, izvolite za minuto. Hvala. Turške oblasti napadajo svobodo tiska, predstavnike tiska in tudi kršijo različne demokratične pravice. Gre za tudi preganjanje lokalno izvoljenih predstavnikov ljudstva. S tem želijo spreobrniti rezultat volitev iz 31. marca. Župane, ki so dobili absolutno večino, zamenjujejo z neizvoljenimi. Administratorje. Mi moramo to seveda zavrniti. To je rdeča linija, ki je nikoli ne smejo prestopiti. Kaftan Čoglu je bila obsojena na devet let zapora in to kaže na veliko zmago vladajoče stranke. Mi pa moramo to obsoditi. Protiteroristična zakonodaja in kazensko pravo se nikoli ne smeta zlorabljati v imenu vladajoče stranke. Evropska unija ne sme dopustiti, da bi vladajoča stran zatrla željo po reformi v Turčiji. Hvala, hvala lepa za Renew. Gospa Štrugaru, hvala, bom nadaljevala v romunščini. Erdogan je na oblasti že 17 let, zdaj se mu tresajo temelji. Volitve junija so bile jasne. V sedmih od desetih največjih občin je izgubil oblast opozicijsko političarko so obsodili na skoraj deset let zapora, samo zato, ker naj bi razžalila vladajočo stranko. To je samo maščevanje, nič drugega. Nadlegujejo tudi druge, ki svobodno izražajo svoje mnenje na spletu. Nadlegujejo pa tudi novinarje. Erdogan prezira demokracijo in politične pravice državljanov. Zadnji dokaz je, da so zamenjali demokratično izvoljene župane. Govoriti moramo v Turčiji in ne smemo biti dvolični. Povezati moramo finance in gospodarsko partnerstvo z človekovimi pravicami. Ne samo v primeru Erdogana, ampak tudi v primeru vseh ostalih. Hvala. Gospa Kunke, zeleni. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropska unija in mi kot izvoljeni poslanci moramo govoriti resnico. Že leta in mesece se v Turčiji dogajajo kršitve mednarodnih sporazumov in človekovih pravic stotine ljudi, župani, politični aktivisti, novinari, študenti in drugi, ki so samo izkoristili svojo demokratično pravico do svobode govora, so bili prijeti in obsodili svojih terorističnih dejanj in jih razglasili za sovražnike Turčije. Zeleni turške oblasti pozivamo, da ne mudoma izpustijo tiste, ki so bili aretirani, prav tako pa morajo opustiti obtožnice proti njim. Opozarjamo jih, da jih opazujemo. Vidimo vas in še naprej bomo temu nasprotovali. Zgodovina nas uči, da druge možnosti nimamo. Hvala. Ja, Hvala lepa v imenu identitete in demokracije, gospod Zimijok. meine Damen und Herren, in Gospe in gospodje, v Turčiji se je situacija spet zaostrila. Erdogan deluje kot absolutni vladar, sedaj uh, grozi Evropski uniji z novim migranskim valom. Um, trd je do opozicije, proti kurdom vodi vojno v lastni državi in uh, sedaj celo odstavlja demokratično izvoljene župane. Kot uradni razlog je vedno navedena podpora uh, eh, PKK. Um, kritike nekdanjega premija Davotoglu pa kaže na to, kako kako utemeljene so te obtožbe. Evropska unija mora ta dejanja ne samo obsoditi za besedami, ampak um, to podkrepiti tudi za dejanji. Prosim, da končno nehate z pogajanji za vstop v Evropsko unijo s Turčijo. Turčija res ne spada v Evropsko unijo. Hvala lepa.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 Kaj ti mislim, da smo prišli do mrtve točke in to pravim kot nekdo, ki v osnovi podpira Turčijo. Moral sem spremeniti eh, svoje mnenje o Turčiji, predvsem po neuspelem državnem urad, eh, udaru, po katerem je prišlo do velikih čistk eh, na univerzah, med novinarji, v medijih sedaj smo priča nikoli prej videni represiji. Sedaj vidimo, da režim napada tudi demokratično izvoljene lokalne politike in to je nespremljivo. Mislim, da bi morali do Turčije biti pravični. Ne smemo se iti političnih skrivalnici. Jasno jim moramo povedati, da po takšnimi pogoji Turčija nikoli ne more vstopiti v Evropsko unijo. Hvala lepa. Gospod Vilomsen je naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovani kolegi. Razmere v Turčiji so popolnoma nesprejemljive. Demokratično izvoljeni kurdski župani so bili odstranjeni, Nekdani prokurdski predsedniški kandidat Demirtas je zaprt. Njegov edini zločin pa je ta, da se je poslužil pravice do svobodnega govora. Na tisoče drugih eh, županov in politikov je v zaporu. Kolegi, takšno zatiranje v Turčiji mora imeti določene posledice. Erdoganovih dejanj ne moremo kar sprejeti, treba je ukrepati. Evropska unija, Evrop, eh, Evropska unija Turčiji pošilja milijarde, ampak ta tok sredstev bi morali zaustaviti, dokler ne bo Turčija spoštovala demokratičnih načel. To želimo v Evropski uniji, to želijo prodemokratske sile v Turčiji in to želijo tudi naši davkoplačevalci in državljani. Hvala lepa, s tem smo končali krok govornikov v imenu političnih skupin. Sedaj dobi besedo gospa Rismo. Da. Ja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala 452 tisočim 321 voljivcem iz East Midlanda, ki so izkazali svoje zaupanje stranki Brexit. Današnja razprava se nanaša na demokratične razmere v Turčiji, predvsem na jugovzhodu Turčije, v kurdskih območjih. Seveda je za vse zaskrbljujoče, če demokracijo postavljajo pod vprašaj v naši sosednji državi. Zato ni razumljivo, zakaj eh, Evropska unija še vedno ni končala predpristopnih pogajanj za Turčijo. No, dejanska hinavščina pa je ta, da zahtevajo svobodno demokracijo v neevropskih državah, kot je Turčija, krati pa spodkopavajo želje voljivcev v lastnih državah članicah. Včeraj so britanski poslanci iz manj uh, uspešnih strank zahtevali odločitev Brexita zato, da bi vse skupaj um, rešili ampak dejansko s tem želijo zavrniti demokratično željo britanskega ljudstva. Res je nezaslišano, ko zahtevamo spoštovanje demokratičnih načel v Turčiji, hkrati pa zanikamo demokratične mandate lastnih držav članic. Hvala lepa, gospod Sokole, naslednji. Hvala, gospodine podpredsednik. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Vsi vemo, da je Turčija zelo pomembna soseda Evropske unije. Tu ne gre zgolj za vprašanje vezano na gospodarstvo, temveč tudi na migracijsko politiko. Poleg tega pa je zelo pomemben tudi vpliv Turčije na jugovzhodno Evropo, še posebej na Bosno in Hercegovino. Turčija že več let širi svoj vpliv v Bosni in Hercegovini preko bošnjaških strank in tega nikakor ne smemo spregledati. Nažalost je pot Bosne in Hercegovine v Evropo Po zdaj ogrožena predvsem zaradi političnih strank, zaradi pravosodnega sistema v tej državi, ki onemogočajo, da bi v tej državi zavladala pravna država. Poleg tega se kršijo pravice Hrvaške v tej državi. Tako da moramo res preveriti, kakšno moč, kakšen vpliv ima Turčija v tej državi. V zadnjih letih ugotavljamo, da v Turčiji prihaja do zatona demokracije, da kršijo pravno državo, človekove pravice, ustavni red tudi vladavino prava. Spomnite se neuspešnega državnega udara leta 2016, potem je prišlo do prave čistke v medijih, pravosodnem sistemu, v izobraževalnem sistemu. Danes pa se pogovarjamo o tem, da so razrešili zakonito izvoljene župane in jih skušali nadomestiti z drugimi, ki so bili usiljeni z vrha. Očitno prihaja do degradacije demokracije, kar je v nasprotju z tem, za kar se je zauzemal Kemal Ataturk. Želel je, da bi vzpostavili demokratično, sodobno, sekularno državo, ki se je takrat tudi predstavila kot kandidatka za članstvo za Evrops v Evropski uniji. Želimo si, da bi se demokratični procesi v tej državi še naprej razvijali. Želimo si, da bi v Turčiji spoštovali standarde, da ne bi na tak način razreševali izvoljenih županov. Želimo si, da bi v Turčiji ponovno uveljavili vladavino prava, ne pa da vse počne samo predsednik svojo vladajočo stranko, kot se mu zazdihvala. Hvala. Gospod Heina Luna ima sedaj besedo za eno minuto. Arvoisa, arvoisa puhemies, Turkki on todellakin meille Hvala lepa. Turčija je zelo pomembna soseda, politično gledano, gospodarsko gledano. Jaz sem pred kakšnim tednom obiskal Turčijo. Tam sem se sestal z ljudmi, ki so bili deloma optimistični, optimistično so zrli v prihodnost in videli so možnost demokratičnih sprememb s pomočjo volitev po drugi strani pa jih eh, skrbijo dejanja centralne vlade. Skrbi jih to, kako se vlada obnaša do izvoljenih županov. Turčija je zaprosila za članstvo v Evropski uniji, je članica Sveta Evrope. Zavezala se je tudi demokratičnim načelom ne moremo sprejeti tega, kar se sedaj dogaja v Turčiji. Demokratično izvoljeni župani so bili odstavljeni. Zato močno resolucijo bomo poslali, močno sporočilo Turčiji in državljanom, da podpiramo demokratične sile tam. Hvala, gospod Alfonsi, je naslednji. Question, Dve vprašanji, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Zakaj v Turčiji nikoli ne opazimo tega, da bi zmanjšali pritisk na posameznike? Zakaj se je predsednik Erdogan odločil, da bo razrešil izvoljene župane, zlasti tiste, ki podpirajo kurde? Namreč, če želimo, da se v Turčiji ponovno vzpostavi upanje, kot sta rekla dva kolega, moramo storiti več. Namreč v Istanbulu je bil izvoljen predstavnik, ki se strinja z idejami Kemala, ampak eh, tri najpomembnejše osebe iz eh, stranke predsednika Erdogana so stranko zapustile in skušajo vzpostaviti svoje stranke. Erdogan se upravičeno boji, zato tudi vse bolj intenzivno naslepo klati na okrog zato je zelo pomembno, da vedno znova branimo demokrate v tej državi. Hvala lepa. Hvala. Gospod Alfonsi dobi besedo za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nujna resolucija o razmerah v Turčiji, o kateri danes razpravljamo, je nastala zaradi ponovnih hudih posegov v demokracijo strani Erdoganovega režima. Prišlo je do arbitrarne razrešitve izvoljenih županov v Kurdistanu zgolj zaradi tega, ker so voljivci izbrali drugačno politiko, kot je trenutno na oblasti. To je nezaslišano, zato moramo odločno ukrepati. Upam, da bo naša resolucija ponudila upanje tudi tistim, ki se v Turčiji borijo za demokracijo. Vendar se mora naš parlament zavedati tudi tega, da imajo ti ukrepi določene posledice in da bi morali storiti več tudi kar zadeva turška oziroma kurdska prizadevanja v Turčiji. Vzpostaviti je treba nov dialog z Turčijo tudi v zvezi s Kurdistanom, ki si želi doseči pravo politično avtonomijo. Ta dialog je nujnega pomena, če želimo v prihodnje vzpostaviti demokratični dialog v Turčiji. Evropa mora pri tem pomagati, kolikor le lahko. Hvala. Hvala. Hvala, predsedujoči. Ne smemo molčati in gledati stran, ko Erdogan ponovno izvaja čistko. Tokrat se je odločil razrešiti izvoljene župane. Župane so namreč obsodili, da so povezani separatisti iz PKK -ja in te župane so enostavno nadomestili z guvernerji, ki jih je pravzaprav nastavila osrednja vlada. Sam sem bil župan, tako da vem, kako pomembna je ta povezava, ki temelji na zaupanju z državljani. Erdogan pa meni, da lahko nekaznovano deluje po svoje in zanemarja voljo ljudstva predsednika komisije in visoko predstavnico za zunanjo politiko pa pozivam, da naj se hitro odzoveta v odnosu do tega predsednika države, ki spodbuja radikalizem, islamizem, ki krši demokracijo in človekove pravice. Ugotavljamo tudi, da v pogajanjih s Turčijo nismo dosegli nobenega napredka, niti ko gre za vprašanje Severnega Cipra. Če želimo biti dosledni z načeli demokracije in svobode, na katerih temelji Evropa, potem bi morali jasno ta pogajanja zaključiti in prošnjo za članstvo zavrniti. Ja, Gospod Georgijev, za eno minuto. Gospod predsedujoči, spoštovani kolegi, vsakič, ko govorimo o Turčiji, pomislim na dejstvo, da Erdogan eh, drži pri sebi na milijone beguncev, po drugi strani pa eh, v trgovinskih odnosih grozi državljanom. Oprostite, gospod Georgijo, še enkrat boste morali začeti, kajti ni prevoda v italijanščino, pravi gospod predsedujoči. Imate en dakšja pod imenom Meron? Še enkrat bomo začeli z kronometrom, tako da lahko ponovite svoj govor. Gospod predsedujoči, vsakeč, ko govorimo o Turčiji, imam v glavi naslednjo podobo. Eh, gospod Erdogan v eni roki drži 4 milijone beguncev, po drugi strani pa trgovinske odnose svoje države v, z Evropsko unijo. S tem grozi evropskim voditeljem in jih s tem spravlja na kolena. Dokler se ta podoba ne bo spremenila, bo Turčija postala samo še bolj avtoritativna, Cipr bo njen uh, talec, teptali bodo demokracijo, odstranjali župane in celo premijeje. Še naprej bodo eh, nadlegovali kurde in pa druge turke. Mislim, da bi predsednica van der Leyen in drugi morali spremeniti ta odnos. Samo potem se bodo razmere spremenile. Hvala lepa, gospod Lagos, ima besedo. Ja, Hvala lepa. Veliko slišim o demokratičnih načelih v tej dvorani. In seveda imate prav. v. Um, naj vam predstavim svoje lastne izkušnje. Sam sem bil štirikrat izvoljen kot grški poslanec, no pred štirimi leti pa je bil proti meni sprožen nezakoniti sodni proces proti meni in drugim petim članom moje stranke. Um, mi smo bili nezakonito priprti po ukazu nekdanjega premija eh, Antonisa Samarasa. Eh, dokazano je, da je on dejansko poklical sodnike in jim to naročil. Tako da tudi nam so bile poteptane naše demokratične pravice. Kar se tiče Turčije, no oni bi seveda morali biti kaznovani, nikoli ne bi smeli postati članica Evropske unije. Ne gre samo za Erdogana, ampak za Turčijo kot takšno, ki ne spoštuje nobenih urednot ali pa konvencij. Hvala lepa, gospod Kefalogijani, se naslednji. Hvala. Odstavitev treh demokratično izvoljenih županov ne predstavlja samo kršitev demokracije v treh mestih, ampak kršitev demokracije kot takšne po, državn, po poskusu državnega udara leta 2016 Turčija vse bolj eh, drsi v avtoritativni režim. Ne spoštuje pravne države, ne spoštuje demokracije, ne spoštuje dobrih sosedskih odnosov, pa tudi ne teritorijalnih pravic sosednih držav, recimo eh, Grčije. Večkrat je bila kršena tudi izključna um, ekonomska cona na Cipru. No, mi v Evropski uniji ne želimo državi, ki ne spoštuje demokracije in drugih urednot. Zato resolucijo spet uh, obsojamo še eno nedemokratično dejanje gospoda Erdogana. Hvala lepa, gospa Inčir dobi besedo za eno minuto år var jag åhörare på rättegången mot... Hvala lepa. Včeraj sem poslušala osojenje nekdanjemu kurdskemu voditelju pred sodiščem za človekove pravice in... Uh, sodnik je povedal, da obstajajo velike pomankljivosti v turškem pravnem sistemu. V poročilu o svobodi novinarjev iz leta 2018 eh, je podatek, da ima Turčija največje število zaprtih, eh, zaprtih v Turčiji. Največ novinarjev je zaprtih v Turčiji. Sedaj so bili odstavljeni trije župani iz eh, stranke AKP. No in uh, slišala sem, da je bilo v provinciji Diabakir odstranjenih še več županov, kljub temu, da delujejo z demokratičnimi sredstvi. Evropski parlament je pomemben glas v boju za pravičen svet. In ta glas moramo uporabiti za to, da bodo v Turčiji izpuščeni vsi zaporniki vesti. Hvala lepa, gospod Buhajte, dobi besedo za eno minuto. Evropska unija še vedno daje Turčiji 1,8 milijona predpristopne pomoči, namesto da bi dokončno prekinila predpristopna pogajanja in to tudi v luči tako imenovanega migranskega sporazuma z eh, Turčijo, ki je bil rojen iz nesposobnosti zaščititi naše lastne meje. V kolikšni meri ta dogovor dejansko prispeva k upadu eh, migranskih eh, tokov, to je vprašljivo. No, sedaj Turčija spet grozi z umikom iz tega sporazuma, iz tega dogovora. Vi, vidimo, kaj se dogaja z turškimi župani. Pravzaprav si Evropska unija dovoljuje, da jo Turčija zatira in izkorišča. Naša stranka tega ne želi, zato vas pozivam, da je končno je treba odpraviti vsa sredstva Turčiji, treba je odpraviti dogovor in pa prekiniti predpristopno pogajanje. Hvala lepa. Gospod Veljstvo bi besedo za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ko že razpravljamo o teh zaskrbljujočih primerih, bi želel izpostaviti hinavščino v Evropski uniji. V Turčiji so eh, v začetku leta potekale lokalne volitve. Opozicijska stranka je zmagala v Istanbulu, ampak na stranki AKP je Erdogan rekel, da bi Turčija lahko najbolje rešila svoje eh, probleme v okviru demokracije. Mm, naš Gifer Hofstad je takrat rekel, da eh, je ta, da takšna odločitev kaže na to, da Turčija drsi v nedemokratično državo zato um, se mi to zdi zelo dvostransko. Po eni strani ne sprejema tega, da Turčija želi um, izničiti rezultate volitev v Turčiji. Hkrati pa podpira lip, eh, liberalne demokrate v Veliki Britaniji, ki želijo spreobrniti referendum. Gospa katedral. Hvala lepa. Veliko je razlogov za to, da smo potrpežljivi do Turčije. To je nekdanja država kandidatka in igrala je pomembno vlogo v priseljenski, v migranski krizi, ki je uh, pestila Evropo. Ampak potrpljenje nam počasi zmanjkuje. Vsi smo si želeli, da bi prišlo v Turčiji do demokratične tranzicije, ampak po udaru leta 2016 postaja situacija vse bolj vzdržna. Ehm, Erdogan ne kaže nobenih znakov za to, da bi se spreobrnil. iz te države prihajajo vedno iste novice. Mene skrbi novica o odstavitvi eh, demokratično izvoljenih eh, županov in o razgradnji demokratičnih institucij v Turčiji. Temu ne posvečamo, dozor, eh, ne posvečamo dovolj pozornosti. Odstavitev županov, ki so bili izvoljeni 31. marca. Je samo še en primer tega, kako Erdogan testira naše potrpljenje. Tega si ne bi smeli več dovoliti. Turčija ni katerakoli država. Turčija je država kandidatka, kandidatka za članstvo v Evropski uniji. Zato mora, ost, mora obstajati neka meja, Ehm, kako dalje se tole lahko oddališ od eh, demokratičnih načel, pa si še vedno država kandidatka za vstop v Evropsko unijo. Hvala lepa, gospod Panifeje, naslednji. Erdogan će abituat. Hvala lepa, predsedujoči. Predsednik Erdogan nas je pač navadil na to, da opravlja zelo sporne ukrepe. Naprimer, odstavil je izvoljene župane, zlasti v kurdski regiji, vse tiste, ki so na jugo-vzhodnem delu države glasovali proti njemu. In ponovno je Erdogan pokazal, da je demokracija v Turčiji neobstoječa. Kaj se dogaja naprimer z člani opozicije? Selahatin Demirtas je v zaporu že tri leta iz političnih razlogov. Kaj se je zgodilo naprimer z številnimi politiki, tudi s politiki iz Evropskega parlamenta, ki so že leta 2016 skušali obiskati to državo, pa nam vstopa niso dovolili. In zaradi vseh teh razlogov smo kot Evropska unija izkoristili vse finančne instrumente, ki jih imamo na voljo. Namreč zmanjšali smo sredstva Turčiji, ki je še bila kandidatka za članstvo, sredstva smo preusmerili v tista območja, kjer so bili izvoljeni posamezniki, ki so proti Erdoganu. Poskrbeli smo za to, da je sredstva neposredno dobila civilna družba. Mislim, da nikoli ne bomo podprli Erdoganovega režima in nikoli ne bomo obrnili hrbta vsem turškim državljanom, ki si želijo spremembe. Hvala lepa, gospa Bizoto. Hvala lepa, predsedujoči. Zgodovina kaže, da Turčija nikoli ni bila ni in tudi nikoli ne bo del Evrope. 80 milijonov muslimanov živi v Turčiji. Demokracija, svoboda, človekove pravice, to je nekaj, kar se vsak dan krši v tej državi strani Erdogana. Na milijarde evrov smo v zadnjih letih dali Turčiji. Spodbujali smo torej državo, ki je proti demokraciji, proti naši svobodi in proti našim vrednotam. Diktator Erdogan je mimo grede večkrat zagrozil, da bo sprožil versko vojno znotraj naših držav in naših mest. Drage kolegice in kolegi, čas je, da prenehamo s tem lažnim dobrodelništvom. Biti moramo dovolj pogumni, zato da rečemo jasno in glasno, da mora Evropska unija takoj, ne mudoma in zavedno prekiniti pristopna pogajanja Turčije. Hvala lepa. Gospod Furlas, za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V današnji razpravi smo slišali ogromno pripomb, ampak zdaj je nastopil čas za ukrepanje. Ukrepi so edino, kar Turčija razume, to nam je zdaj že jasno. Rodil sem se skoraj da isto leto, ko je Turčija vdrla v mojo državo. Kot ciprski poslanec sem res že zelo utrujen od teh dobronamernih besed. Čas je, da odločno ukrepamo, kajti to je edini jezik, ki ga Erdogan razume. Moja država je pravzaprav žrtev turške politike. V tem trenutku, ko poteka ta razprava, Turki, na primer, izvajajo obkolitev moje države, vrtajo v zemljo moje države in tudi vrtajo v naše ladje. To vrstno piratstvo je treba obsoditi. Prosim, da nas podprete, zato da bo Erdogan končno kaznovan za svoja dejanja. Ankari je treba jasno sporočiti, da bo vsako nezakonito dejanje seboj prineslo določene posledice in tudi določeno ceno. Prosim, da ne podpirate nasilja, ki ga izvaja Turčja, postavite se na našo stran jasno se zoprstavite to vrstnim piratskim dejanjem strani Turčije. Hvala lepa, gospod Mavrides, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Razrešitev treh izvoljenih kurdskih županov je nedvomno vprašanje, na katerega moramo odgovoriti. Ali je danes Turčija demokratična država? Ne glede na to, kakšno mnenje imamo o tej državi, je včeraj sodišče za človekove pravice podalo jasen odgovor na to vprašanje. Namreč sodišče je podalo pravno mnenje. Tudi komisar za človekove pravice Sveta Evrope oziroma komisarka je zelo jasno izpostavila, da v Turčiji prihaja do sistematičnega nedelovanja pravosodnega sistema. Vprašanje se torej glasi, ali lahko pravosodje deluje neodvisno ali pravosodje v tej državi deluje bolj kot ne v korist vladajočih oblasti. Erdogan izkorišča pravosodni sistem in Erdoganov režim je režim, ki svoje lovke steguje tako v Bolgarijo kot v Bosno in Hercegovino, kot tudi na severni del Cipra. Na nek način skušajo na brutalen način izvajati islamizacijo ali bomo torej sprejeli zgolj še eno resolucijo ali bomo končno storili tudi kaj bolj konkretnega. Hvala lepa, gospod Olivier. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Turški predsednik, gospod Erdogan, je nedavno spet zagrozil, da bo spustil v Evropo vse migrante, če Evropa ne bo plačala. In pravzaprav smo, po moje, storili napako, da smo Erdoganu na nek način dodelili nalogo, da nas ščiti in varuje. Vidimo pa, kako se Erdogan obnaša in kako ravna, niti približno ni prijateljski. Poglejte si, kaj počne v Grči, kaj počne v Cipru. Danes so kolegi tudi v razpravi jasno to izpostavljen, ampak zdi se, kot da parlament tega ne sliši. Evropska unija se zazira stran ob vseh teh dejanjih. To, kar počne Turčija, je več kot očitno. Evropska unija je iz Evrope naredila šipko trdnjavo. Pomembno je, da zaščitimo svoje meje, ampak ker tega nismo strezno storili, smo pravzaprav ošibili svoje zmogljivosti za zagotavljanje zaščite. To nalogo smo dodelili Turčiji tu ne gre zgolj za napako, ampak za kapitulacijo. Ja. Hvala lepa, gospod Papadakis, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eno in isto kar naprej kot pokvarjena plošča. Turčija tepta človekove pravice in evropske vrednote. Mi v Evropi pa se pogovarjamo o nekih teoretičnih resolucijah, ki nimajo nobene težene veljave. Kakšen je torej rezultat vsega tega našega početja in politik? Vidimo, da v Turčiji uporabljajo izvršne pristojnosti in pač razrešijo izvoljene župane pod pretvezo, da so na strani teroristov. V zadnjih treh letih je gospod Demirtas, vodja ADP-ja, bil zaprt. V Turčiji zapirajo novinarje. Turčija se poleg tega kar naprej umešava v neodvisno gospodarsko območje Evropske države in krši vse tisto, o čemer smo se dogovorili v Famagusti. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Mađurino. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da je vsem jasno in to se je skazalo tudi v razpravi, da Turčija krši demokracijo in človekove pravice. Razrešitev izvoljenih županov v Mardinu, Diarbakirju in Vabediji je zgolj še en dokaz tega, kaj se dogaja na interni ravni v Turčiji. Akademiki, politiki, lokalni izvoljeni, potem tudi znanstveniki in posamezniki, ki so kakorkoli nastopali proti režimu, so bili utišani. Ta velika država se danes sooča s hudo krizo, celo državljansko krizo. Zavedati pa se moramo tudi, da Turčija igra zelo pomembno vlogo na mednarodni ravni in Evropa svojo diplomacijo tega ne more zanemariti. Zato se moramo vprašati, ali je možno še naprej eksternalizirati upravljanje naše varnosti, ali lahko recimo resnično za zaščito naših zunanjih meja pooblastimo Turčijo, če ta država krši človekove pravice. Hvala lepa, gospod Džambacki. Gospod predsedatelj, bravo kolegi. Sled eh, deset. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Čestitam, kolegice in kolegi, po več desetletjih kršenja človekovih pravic in aretaciji jah, novinarjev ste se končno oglasili in dojeli, da je Erdogan diktator. Končno ste ugotovili, da v tej državi kršijo človekove pravice. Gre za res izjemno politično gesto, tako da čestitke. Kot pravimo v Bolgariji, bolje pozno kot nikoli. Erdogan je diktator, zapira novinarje, to vemo. Poleg tega smo mi na milijarde evrov poslali Turčiji, zakaj? Zgolj z namenom, da bo on lahko počel isto. In ta denar so plačali evropski davkoplačevalci. Še en primer. Nemški koncern se trenutno pogaja s Turčijo glede uvoza surovin. Čeprav Turčija onesnažuje zrak, ne spoštuje nobenih okoljskih pravil, Evropska unija pa bo spet poslala na milijone evrov v Turčijo, kar je nespremljivo in hinavsko. Hvala lepa, zdaj pa prehajamo na postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Štirje ste se prijavili k besedi, vsi boste besedo tudi dobili. Najprej gospod Polčak. Prosim, da se držite dodeljenega časa za govor, ena minuta. Za udeljenje slova, jaz se pripojujem k. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam bi rad obsodil vse to, kar se trenutno dogaja v Turčiji v odnosu do demokratično izvoljenih županov. Kolegice in kolega, kolegi priča smo kršenju temeljnih pravic v Turčiji, čeprav je Turčija podpisala konvencije o človekovih pravicah in svoboščinah, ker je pač članica Sveta Evrope. Ampak namesto, da bi spoštovala te temeljne pravice, ugotavljamo, da v Turčiji prihaja do lažnih obtožb, do lažnih procesov ljudi so obsojeni na podlagi lažnih navedb, nimajo pravice do pravičnega sojenja. Vidimo tudi, da ljudje nimajo več pravice do samoupravljanja. Tudi to je obveznost, ki bi jo morala Turčija spoštovati v okviru sveta Evrope. Mislim, da bi države članice morale uporabiti vse instrumente, ki jih imamo na voljo, zato da pritisnemo na Turčijo. Hvala lepa. Gospa Ward, turški organi so razrešili tri izvoljene župane iz DBP-ja. Videli smo tudi, kaj se je v zadnjem obdobju dogajalo v kašmerskih skupnostih. Spodkopali so lokalno infrastrukturo, prihaja do podkupovanja, do utajevanja sredstev in tako naprej. Vsi ti novo izvoljeni župani iz stranke, ki Erdoganu ni všeč, so skušali na lokalni ravni ponovno uveljaviti določena načela, kot je naprimer zagotavljanje plačil delavcem in tako naprej. Sama sem obiskala Djerbakir večkrat, podpiram stranko HDP. Grozno pa mi je bilo, ko sem videla, kako militarizirano je postalo to območje. PKK je prav tako onemogočena. Erdoganova stranka AKP naprimer v Diyarbakirju postavila žičnato ograjo okoli občinskih stavb, kar je nezaslišano. Vse laboristične župane pa pozivam, da se vključijo v projekte twininga z turškimi župani. Pomembno je, da zagotovimo solidarnost tudi preko meja. Hvala lepa, gospod Pineda. gospod predsednik hvala lepa gospod predsedujoči. v diyarbakiru je erdogan enostavno razrešil izvoljenega župana poleg tega zapira vse tiste ki ga kritizirajo ali ki se z njim ne strinjajo evropska unija pa je na neki način tiho potrdila vsa ta dejanja ker enostavno molči. Vedno več sredstev namenjamo Turčiji, ne samo kot kandidatki za članstvo v Evropski uniji, ampak tudi v okviru sosedske politike. Očitno je, da Evropska unija zre stran, ko vlada AKP-ja napada in spodkopava pravice večin. Vsakošno sodelovanje Evropske unije s Turčijo bi moralo biti zamrzneno, dokler ne bo Turčijo spoštovalo osnovnih demokratičnih načel. Izpustiti mora politične zapornike, dokler tega ne stori, se ne smemo več z njo poganje, pogajati o članstvu. Evropski parlament niti nobena druga institucija Evropske unije ne sme pomagati Erdoganu, dokler on krši demokracijo, človekove pravice in zavrača te pravice Kurdov in vseh ostalih. Hvala lepa, s tem smo zaključili postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Vsi govorniki v tej razpravi so bili praktično identičnega mnenja, komisija, kako pa vi gledate na vse skupaj? Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovane članice Evropskega parlamenta, hvala lepa za to razpravo, ki prihaja v pravem času, na žalost pa je ta razprava pokazala, da so vsi pomisleki, ki smo jih imeli glede vladavine prava v Turčiji v preteklosti, še vedno veljavni. Junija in marca so potekale lokalne volitve v Turčiji. In ugotovili smo, da je bila udeležba na teh volitvah izjemno visoka in da so turški državljani lahko na to ponosni. Ampak Zagotavljanje volitev ni dovolj. Zagotoviti moramo tudi ustrezno okolje, v katerem volitve potekajo. Spoštovati moramo pluralnost, spoštovati moramo tudi rezultate volitev, da bodo lahko vsi izvoljeni predstavniki lahko svobodno izvajali svojo funkcijo, ne da bi jih bilo strah, da jih bodo zaprli, da jih bodo razrešili ali da jih bodo kakorkoli drugače omejevali. Videli smo, kaj se je zgodilo v Turčiji, namreč Zmagovalce volitev v nekaterih regijah so enostavno razrešili in na funkcijo postavili tistega, ki je na volitvah dosegel drugo mesto. Visoka predstavnica Mogherinjeva se je že oglasila s tem v zvezi in jasno izpostavili, da je treba spoštovati demokratičen rezultat na volitvah, da je treba spoštovati tudi željo in voljo državljanov. Videli smo, da je potem prišlo ponovno do razrešitev izvoljenih županov tako v Mardinu, Diarbakirju in Vanu. S tem se spodkopava demokracija in volja ljudstva. Turčija mora odpraviti vse tiste ukrepe, ki omejujejo lokalno demokracijo. Tudi Beneška komisija je to jasno izpostavila. Poleg tega mora Turčija spoštovati vse obveznosti, katerim se je zavezala kot članica Sveta Evrope. Zavedamo se, s kakšnimi varnostnimi izzivi se sooča Turčija. Vemo tudi, da ima pravico, da se bori proti terorizmu, ampak ti varnostni razlogi ne morejo biti upravičilo za razrešitev iz političnih razlogov. Niti ne morejo biti varnostni razlogi razlog ali upravičilo, da se protiteroristična in druga zakonodaja uporablja prekomerno. Še vedno je veliko pisateljev, akademikov, politikov, novinarjev in borcev za človekove pravice priprtih ali zaprtih v Turčiji. Ozman Kavala, naprimer, ta je zaprt že skoraj da dve leti. Ali pa Selatin Demirtaš. Včeraj je veliki senat sodišča za človekove pravice obravnavanjivo primer. Poleg tega smo bili pričal v tej državi tudi vse večjemu številu preganjanj kot eh, kaže primer Kaftančoglu. Šlo je za preganjanje posameznikov zaradi domnevnega klevetanja predsednika. Turčija je država kandidatka in tudi članica Sveta Evrope, zato mora spoštovati obveznosti na področju demokracije in človekovih pravic. Pa tu ne gre zgolj za to, kakšen status bo Turčija imela. Gre tudi za to, kakšno državo si turški državljani želijo. Želijo si, da bi ta država bila bolj vključujoča, da bi imela močnejše institucije, da bi bila država, v kateri bodo vsi našli svoje mesto in lahko prispevali k kolektivnemu napredku turške družbe. V Evropski uniji bomo še naprej delali na tem, da podpiramo močno, varno, svobodno, uspešno demokratično Turčijo, ki je naš ključni partner v regiji in tudi ključna soseda, ni zgolj država kandidatka. V našem skupnem interesu je, da k temu prispevamo. Vsi turški državljani pa morajo vedeti, da lahko računajo na Evropsko unijo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najlepša hvala prejel sem sedem predlogov resolucij po tej razpravi. Glasovanje bo potekalo danes. Naslednja točka na dnevnem redu pa se nanaša na Mjanmar, predvsem na položaj ljudstva Rohingja. Gospod Črnecki, za minuto. Panie przewodniczący, pani komisarz, zabieram głos jako. Gospod predsedujoči, gospa komisarka. Govorim kot eden od avtorjev te pomembne resolucije. Gre za nestrankarsko resolucijo. Pred nekaj meseci sem se srečal z premijejko Bangladeša in govorila sva o tem, da je to velika, pa vendar revna država, in sprejeli so več 100.000 beguncev iz myanmarja to ni problem samo za burmo oziroma myanmar ampak tudi za sosednje države zato mislim da je zelo pomembno da se danes oglasimo v zvezi s tem to je pomembno in prav gotovo bo naš glas tudi kaj spremenil to je še ena od resolucij Evropskega parlamenta, drži, vendar mislim, da je prav, da se vedno znova oglašamo v zvezi z človekovimi in temeljnimi pravicami, kot je pravica do veroizpovedi. Hvala, hvala lepa, gospa Hautala, za tri minute. Izvolite, hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Ne govorimo prvič o rohingicih v Mjanmaru. Pozivamo, da se ustavi ta tragedija in svet mora ukrepati. Augusta 2017 se je začel ta eksodus. Več kot milijon ljudi je že zapustilo Mjanmar v več valovih od 90 let. Velika večina tistih, ki so pobegnili in šli do Bangladeša, so ženske in otroci. Več kot 40 odstotkov je mlajših od 12 let številni, več dni hodijo skozi gozdove tudi nosečnice, mladi, otroci in starejši. Preveliko otrok odrašča v taboriščih za begunce Kutupalong in to je zdaj največje taborišče na svetu. Več kot 6000, 600 tisoč ljudi živi na območju 13 kvadratnih kilometrov. Za nekatere otroke je to vse, kar poznajo in številni nimajo dostopa do izobraževanja. To je res katastrofalno. Sve, svet gleda vse to in mora pomagati otrokom. Kolegice in kolegi, leta 2018 je neodvisna opozorna misija OZN sklenila, da gre za kriminal oziroma kaznivo dejanje proti človeštvu in za genocid. Misija za ugotavljanje dejstev je prav tako ugotovila, da prihaja do sistematičnega nasilja nad ženskami, do posiljevanja žensk in tudi deklic. To počno predstavniki vojske. Napadajo ženske in transspolne ljudi. Vendar oblasti v Mjanmaru ne želijo preiskovati zločinov proti rohingicem in ne iščejo storilcev. Še več, Mjanmar zanika, da bi se to sploh zgodilo. To seveda ne drži, imamo dovolj dokaznega materijala, pa tudi prič, da vemo, kakšna je resnica. Najvišji poveljniki vojske so še vedno na svojih položajih. Mjanmar zaenkrat ne dovoli, da bi misije za opazovanje in ugotavljanje dejstev prišle v državo. Nehali so sodelovati z posebno poročevalko OZN, ona pa še vedno ostaja aktivna. Zdaj je čas za ukrepe. Svet je podaljšal omejevalne ukrepe proti Mjanmaru za eno leto. To pomeni, da so zamrznili sredstva višjim uradnikom vojske, pa tudi drugim, in jim prepovedali potovati v Evropsko unijo. Mislim, da bi morali začeti z preiskavo teh kaznivih dejanj proti Rohingicem. To bi bil dobrodošel korak za sprejemanje odgovornosti. Kolegice in kolegi, miru ni brez pravice, ljudje morajo odgovarjati za svoje dejanje. Hvala. Hvala lepa. Gospa Gel je naslednja, izvolite. Več sto tisoč rohingicev je moralo zapustiti svoje domove. Vedno znova prihaja do nasilja nad njimi in poniževanja skoraj milijon ljudi še vedno živi v taboriščih pri Kovs bazarju. Varnosti ni, komaj se preživljajo in nimajo dostojanstva. To so begunci v Bangladešu. Veliko otrok ne hodi v šolo. 97 odstotkov mladih ne obiskuje nobene vrste izobraževanja. Potrebujejo našo pomoč, zdaj bolj kot kadarkoli prej. Nažalost, niso visoko na našem političnem dnevnem redu. Jaz sem ena od pobudnic za to resolucijo in pozivam Evropsko unijo in vse ostale, da poiščemo rešitev. Bangladeša ne smemo pustiti samega sebi, zato ker je beguncev res zelo veliko. Govoriti moramo s partnerji v ASEANu, zato da bomo zagotovili, da se spoštujejo pravice ruhingecev, zato da bodo lahko zaživeli normalno, da bodo dekleta in ženske varne in da bodo imeli otroci dostop do izobraževanja. Hvala. Hvala lepa, gospod Pajet je naslednji. Izvolite, kolegice in kolegi. Zadnja misija za ugotavljanje dejstev v Mjanmaru je ugotovila, da je v Mjanmaru približno 600 tisoč rohingicev in oni živijo v okviru grožnje genocida. Vojska v Mjanmaru še vedno nekaznovano izvaja kazniva dejanja. Rohingici v Mjanmaru so žrtve diskriminacije, nimajo dostopa do temeljnih pravic, ne smejo se prosto gibati in prav tako imajo omejen dostop do zdravstva. Več kot 700 tisoč beguncev je v Bangladešu. Zbežali so pred nasiljem in genocidom v Mjanmaru, pa tudi oni se soočajo z velikimi težavami, zato ker so taborišča prepolna, sanitarni pogoji so slabi, prav tako pa ni dostopa do zdravstva in oskrbe za matere. Otroci nimajo dostopa do izobraževanja, prav tako pa je vedno več trgovine zaradi, eh, z otroki in za zagotavljanje spolnih uslug. Zagotoviti moramo pomoč in spremljati moramo razmere na terenu. Še naprej moramo povdarjati, da je zelo pomembno, da Mjanmar zagotovi državljanstvo in vse civilne pravice rohingicem. Preiskati je treba kazniva dejanja in storilci morajo odgovarjati. Evropska unija mora razmisliti o tem, da bi uporabili orodja, ki jih imamo na voljo, zato da bi prisilili oblasti v Mjanmaru, da ravnajo tako, kot je treba. Uporabili bi lahko ciljno usmerjene sankcije, zamrznitev sredstev in druge ukrepe. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa gospa Matijas. Hvala lepa. Hvala, gospod predsedujoči. Jaz sem soavtorica te resolucije in povedati želim, kako pomembno je, da Evropski parlament upozori na kršitve človekovih pravic rohingicev. Opozoriti moramo tudi na nasilje nad ženskami in otroci. Na to moramo res opozoriti vendar Evropska unija in Evropski parlament morata storiti še več. In pozivam kolegice in kolege, da razmislijo o tem, da bi še enkrat obravnavali poročilo misije za ugotavljanje dejstev OZN. Ustaviti moramo zlorabo strani mjanmarske vojske. Ta misija je ugotovila, da vojska veliko zasluži s pomočjo mednarodnih sporazumov. Zaradi tega imajo proste roke in nekaznovano izvajajo kazniva dejanja. Človekove pravice niso na prodaj, zato lepo prosim, da vključimo tudi to. Prevzeti moramo svoje odgovornosti. Hvala lepa, gospod Zdehovski je naslednji. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Nekaj želim povedati. Kar zadeva človekove pravice, je Evropska unija gonilo na svetu. Nobene druge demokratične institucije ne poznam, ki bi se toliko ukvarjala s človekovimi pravicami kot mi mi pozivamo k preiskavam kršitev človekovih pravic. Institucije Evropske unije, zlasti Evropski parlament, smo tukaj res v ospredju. Zakaj? Zato, ker nam je mar za vse sto tisoče ljudi, ki trpijo posod po svetu, tudi v Mjanmaru. To je že nič kolika resolucija na to temo. Jaz pogosto sodelujem v pogajanjih za te resolucije, ampak res je redko, da se vsi strinjamo o vsebini, tako kot se je zgodilo tokrat. Želimo si, da bi bili zločini preiskani, vojska v Mjanmaru nekaznovano izvaja zločine proti rohingicem. Prav tako želimo pomagati sto tisočem ljudi, ki uh, nimajo dostopa do izobraževanja in živijo v grozovitih pogojih na nekem otoku ali nekje pač, kjer so jim druge države namenile kos zemlje. Želimo si, da bi imeli odprti dialog. Vem, da mjelmarski vladi to ne bi bilo všeč, ampak o humanitarni krizi moramo govoriti z njimi, to zadevo moramo rešiti in zato pozivamo Evropsko komisijo, da ukrepa, kajti komisija ima na voljo orodja, da nekaj stori. Mi moramo poskrbeti za to, da bo mednarodna skupnost spet začela govoriti o tem in da po sedmih letih končno rešimo to situacijo. Hvala. Hvala lepa. Govornik je v imenu političnih skupin ELS, gospod Lega. Izvolite. Thank you, Mr. President. Hvala, gospod predsedujoči. Od leta 2017 je več kot 700 tisoč rohingjcev moralo zapustiti svoje domove v Mjanmaru, postali so begunci v Bangladešu. Vemo, da oborožene sile še vedno terorizirajo rohingjce. Kršijo tudi človekove pravice. Ubijajo jih, požigajo vasi in sistematično izvajajo tudi spolno nasilje. Mjanmarske oblasti pa ne želijo preiskati teh zločinov in prav tako ne iščejo storilcev. Blokirajo tudi telekomunikacije v državi Rakine, zato je medijska pokritost praktično nemogoča in ne sodelujejo niti z mehanizmi OZN. Približno 40 odstotkov beguncev, ruhingicev v taborišču v Bangladešu, v Bangladešu so otroci, odraščajo v natrpanih taboriščih brez upanja in brez prihodnosti. Jaz sem obiskal Mjanmar skupaj z UNICEF-om pred, pred dvema letoma, brez dostopa do formalnega izobraževanja. Prihodnost pouzi skozi prste teh otrok. Gospod predsedujoči, vsi vemo, da bo zlo prevladalo, samo če dobri ljudje ne storijo nič. V prejšnjem stoletju smo v Evropi imeli holokaust, ker dobri ljudje niso ukrepali. No, zdaj pa morajo politiki v Mjanmaru storiti več, enako pa velja tudi za nas. Hvala. Hvala lepa. V imenu socialistov, gospa Arena, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. V ponedeljek so pri OZN podali poročilo, kjer je pisalo, da 600 tisoč ljudi živi pod grožnjo genocida. Ti strokovnjaki so ugotovili tudi, da je šlo za genocid. Od avgusta 2017 je več kot 700 tisoč ljudi zapustilo Mjanmar, odšli so v Bangladeš. To je zdaj najbolj preganjena manjšina na svetu in mislim, da je prav, da opozorimo na to. O tem smo že veliko govorili tudi ta kazniva dejanja moramo obsoditi. Ampak to ni dovolj. Evropska unija, pa tudi mednarodna skupnost, pozivata k temu, da bi storilci odgovarjali za svoja dejanja. Mednarodna skupnost mora ukrepati, sprejeti mora sankcije zlasti proti najvišjim uradnikom. Prav tako mislim, da bi morali ponovno razmisliti o trgovinskih odnosih z Mjanmarom v luči teh eh, zločinov proti človeštvu. Hvala. Hvala lepa za skupino Renew, gospod Benjen. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Rohingici so ena od etničnih verskih skupin v Mjanmaru, ki niso dobili posebnega statusa in nimajo torej osebnih dokumentov. Konflikt že nekaj let postaja vse hujši. Vojska izvaja zločine, prihaja do etničnega čiščenja in tudi do drugih zločinov proti človeštvu. Leta 2017 sem jaz eh, na to opozoril tudi z izredno resolucijo. V Bangladešu so to dobro sprejeli, ampak opozoriti sem želel na nedavno krčenje pravic v taborišču pri Cox Bazarju. Mislim, da bi morali rohingici dobiti državljanske pravice, nemogoče je dejati, da so to tujci v lastni državi. Rohingici in notranje razseljeni ljudi, ljudje morajo imeti dostop spet do svojih domov. Nujno je, da se vrnejo domov in dobijo nazaj svojo zemljo. Mjanmar mora upravljati in spoštovati svoje zaveze v okviru mednarodnega prava in vse obravnavati enako, ne glede na vero ali raso. Hvala. Hvala lepa. EKR, er, gospod Mubarik, izvolite. Um, gospod predsedujoči, gospa komisarka, tragedija z rohingici je še eno nerešeno vprašanje na področju človekovih pravic. Bangladeš ima svoje probleme, zdaj pa morajo reševati še posledice grozljivih dejanj svoje sosede. Begunci želijo identificirati, zdaj pa so omogočili vrnitev samo nekaj tisoč ljudem. Če bo šlo tako naprej, bo več deset let trajalo, da bodo vsi ljudje lahko šli nazaj. In tisti, ki so identificirani, morajo biti pripravljeni sprejeti, da se vrnejo brez jamstva, da bodo živeli varno. Poskrbeti moramo, da bodo rohingici živeli ob spoštovanju osnovnih pravic. Njihovi predniki že skoraj tisoč let živijo v državi Rakine. Tisti, ki so izvedli to grozljivo dejanje, morajo odgovarjati za svoje dejanja in pozivam vse, da podprejo to resolucijo. Hvala. Hvala lepa. To so bili govorniki v imenu političnih skupin, zdaj pa gospod Castaldo, vendar ne vidim ga, zato dobi besedo gospa Ward. Izvolite. Se upravičujem, gospod predsedujoči, nisem vedela, da gospoda Castalda ni v dvorani. Dve leti sta minili, čas pa stoji. Vsaj za več kot milijon beguncev iz uh, Mjanmara ne morejo se vrniti domov po nasilju, ki so mu bili izpostavljeni. Pred kratkim so poskus, poskusili begunce vrniti nazaj, pa jim to ni uspelo in to kaže, da kako težki pogoji tam vladajo. Vlada v Mjanmaru mora zagotoviti pogoje, ki bodo omogočili, da se bodo ljudje lahko mirno in varno vrnili. Mednarodni odbor za reševanje je ugotovil, da več kot milijon rohingicev živi samo od humanitarne pomoči. Vse pozivam, da pripravijo srednjeročni načrt za reševanje te krize. Mjanmar pa mora odpraviti vzroke za to, vključno z sistematičnim preganjanjem in nasiljem. Ne smemo zagotoviti nekaznovanosti za vojsko, ki je izvajala kazniva dejanja. Skupnost mora imeti možnost, da zacveti, ne pa samo, da preživijo. In zahvaliti se želim Avselukanu in Vajidu Kanu, mojima kolegoma iz stranke laboristov, ki sta prav tako delala na tej temi. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je gospod Kivčuk, vendar ga ne vidim. Gospod Bielan, za minuto izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Največja verska skupina, ki se preganja, so kristijani. V 128 državah jih preganjajo. Upam, da bo naš parlament branil pravice kristijanov tudi v tem mandatu. Vendar, če želimo braniti kristijane, moramo braniti tudi druge verske skupine in ena od teh skupin so rohingici. Preganjanja so se začela pred številnimi leti, To pa se zdaj nadaljuje, ne glede na to, da naj bi v Mjanmaru stekel proces demokratizacije. Leta 2015 naj bi se ta preganjanja ustavila, vendar več kot 700 tisoč ljudi je bilo izgnanih iz Mjanmara v Bangladeš, tisti, ki so ostali, pa jih še vedno preganjajo. Potencialno je to država z veliko bogatstva, zato ker imajo veliko naravnih virov, prav tako gre za geostrateško pomembno državo. Velike sile se zelo zanimajo za to državo, Rusija, Kitajska, ZDA, vsi, vendar Mjanmar ne bo imel svojega mesta v tej družbi, če ne bo rešil tega problema, gospa Kiniči. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Na mednarodnem kazenskem sodišču v Hagu so julija sprožili postopek zaradi zločinov zopr človečnosti. Do tega je prišlo pri preganjanju rohing v Mjanmaru. Najbolj prizadeti so otroci. Več kot 500 tisoč otrok rohingicev živijo v Bangladešu v higijensko zelo oporečnih okoliščinah izkoriščajo jih in zlorabljajo. Vse to zgolj od julija 2019. Poleg tega se kršijo tudi konvencije Združenih narodov o otrocih, ki so bile podpisane tudi strani Mjanmara. Namreč otrokom nič več ne izdajo rojstnih listov, kar pomeni, da ne morajo dobiti nobenega uradnega dokumenta, kar jim onemogoča, da bi prosili tudi za status begunca. Nastaja torej cel kup tako imenovanih otrok duhov, zato moramo zahtevati od Mjanmara, da spoštuje vse pravice Rohingicov. Hvala. Hvala, sledi postopek uh, Catch the Eye. Eno minuto dobi vsak najprej na vrsti gospod Hetman. Hvala lepa. V ponedeljek je, bil objavljen, je bilo objavljeno neodvisno poročilo o človekovih pravic, ki je prikazalo zaskrbljujočo sliko ljudstva Rohingja v Mjanmaru. Zdi se, da je tam zatiranje večje kot kadarkoli prej. Poročilo ugotavlja tudi to, da mjamarska vlada ni nič naredila za to, da bi odpravila nasilje mednarodne organizacije morajo usklajeno pritisniti na tiste, ki so odgovorni za to zatiranje. Nekdo bi moral prevzeti odgovornost. Humanitarne organizacije bi morale imeti dostop do Mjanmara. Tako da bodo lahko pomagali tamkajšnjim ljudem. Hvala lepa. Za eno minuto dobi besedo gospod Polčak. Hvala lepa, gospod predsedujoči. To je tema, ki smo jo tukaj že večkrat obravnavali. Govorimo o pregonu ljudi iz eh, neke države, o kršitvi njihovih osnovnih pravic in o zločinih proti človečnosti. Danes je več kot 600 tisoč ljudi pod grožnjo to vrstnega zatiranja. Pravzaprav vse skupaj meji na genocid. Kaj takega nismo videli nikoli prej. Najprej moramo pomagati Bangladešu, državi, ki je sprejela več kot milijon ljudi na svojem teritoriju v sodelovanju z ASEANom. Zahtevati moramo neumudno pomoč za begunce treba je zahtevati preiskave zločinov, ki so bili storjeni. In eh, potrebno je usklajeno delovanje evropskih institucij. Nujno se moramo odzvati na to tragedijo. Preiskati je treba zločine in eh, odgovorne prevesti, privesti pred sodišče. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo komisarki mm, Marion Tyson v imenu komisije. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani predsedujoči, spoštovani poslanci. Že dve let je minilo od grozovitih dogodkov v državi Rakine v Mjanmaru, zato je moralo na tisoče rohingice vzbežati v Bangladeš. Več kot milijon beguncev je sedaj v Kohbazarju v Bangladešu, ki je največje taborišče na svetu. To je Eh, taborišče, kjer obstajajo tudi grožnje radikalizacije. Tamkajšnje razmere se slabšajo, več kot 500 tisoč otrok je brez izobraževanja. Izgled vrnitve teh beguncev v Mjanmar eh, so slabi. Um, to se je pokazalo tudi ob eh, drugem propadlem po, poizkusu repre, repatriacije 345 tisočih rohingicev. Razmere preprosto niso bile dovolj varne. To torej postaja tudi velik varnostni izziv. Zato moramo izboljšati varnostno situacijo v Koks bazarju, treba je poskrbeti za možnosti izobraževanja v taborišču, treba je zagotoviti dostop do eh, pravosodne pomoči. Um, in uh, vse skupaj ustrezno podpreti tudi za sredstvi. Evropska unija poziva k eh, trajnostnim rešitvam za rohinge in pa za mjanmarske oblasti, zato da bomo lahko zagotovili varno in varne in dostojanstvene možnosti vrnitve za te begunce. Um, zato je treba slediti priporočilom uh, svetovalne skupine za državo Rakhine, ki jo je podprla tudi mjanmarska vlada. V Djangurju je potekal tudi dialog na to temo, temu je predsedoval Ivan Gilmor, Evrop, predstavnik Evropske unije za Eh, človekove pravice. Ob vseh bilateralnih srečanjih mora Evropska unija pozvati Mjanmar naj prispeva k ustvarjanju pogojev, ki bodo omogočili varno in prostovoljno vrnitev beguncev ljudstva Rohingja v svoje domove. Še naprej si bomo prizadevali za to, da bi prevzeli odgovornost tisti, ki so zagrešili hudo kršitve človekovih pravic. Evropska unija je že uvedla restriktivne ukrepe proti 40 posameznikom in ta sistem sankcij bomo redno eh, pregledovali. Poleg tega mora Evropska unija prispevati k izboljšanju razmer za begunce v Bangladešu. Še naprej moramo sodelovati z njanmarskimi oblastmi, zato da bi zagotovili tudi njihovo vrnitev. Hvala lepa. Dobili smo šest uh, pobud za resolucije. Pobude prihajajo iz naslednjih političnih skupin EKR, Zeleni, EFA, SD, Renew. GUE, NGL in ILS. E Razprava je s tem zaključena. Glasovali bomo danes po koncu razprave. Is... Naslednja točka na dnevnem redu je Iran, zlasti položaj zagovornikov pravic žensk in zaprtih državljanov Evropske unije z dvojnim državljanstvom. Začeli bomo z avtorji resolucije najprej dobi besedo gospa fotyga. Uh, hvala. želim se pokloniti ženskam irana njihovemu pogumu in odločenosti ne samo v boju proti v boju za pravice žensk. pravzaprav so se zauzele za svobodo celotne družbe proti opresivnemu režimu. Nedavno so bile številne ženske v Iranu obsojene na dolgotrajne zaporne kazni. Samo zato, ker so protestirale proti obvezni nošnji naglavnih rut. Pa tudi osebe z dvojnim državljanstvom, tako moški, kakor tudi ženske v Iranu, trpijo. Eh, tam so žrtve preganjanja. Eh, zahtevamo njihov nemudni izpust iz zapora. Hvala za tri minuti in pol, gospa Neumann kolegi in kolegice. Številni izmed vas eh, poznate tradicijo. 8. marca ženske ženskam delijo um, rože. To je miroljuben izraz uh, spoštovanja pravice žensk. 8. marca letos so ženske na podzemni postaji v Tehranu delile cvetje. Ehm, v metroju obstajajo posebni oddelki za ženske. Tri ženske so tam snele svoje naglavne rute in so podale jasno izjavo. Rekle so, upam, da bomo lahko nekega dne v Teheranu svobodno hodile po ulicah, bodi si za ali brez uh, rute. In uh, iz posnetka je razvidno, kako so se ženske brez in pa z rutami objemale, um, občutile so upanje. No in kakšna je bila reakcija iranskega režima? Zaprtje, um, aretacija teh žensk in pa zaporne kazni do 24 let. Tudi uh, um, Nasrin, ki smo ji tukaj podelili uh, Saharovo nagrado, je bila obsojena na 140 udarcev z običem in pa 33-letno zaporno kazen. In to jasno kaže, da se iranski režim čuti ogroženega zaradi teh močnih žensk. In uh, ravno v tem trenutku bi se morali mi postaviti na strani tistih, ki se borijo za človekove pravice, ki se borijo proti diskriminaciji žensk, ki se borijo proti spolnemu nasilju in uh, številnim drugim nepravičnostim. Kolegi in kolegice, če kje niso spoštovane človekove pravice, potem ob tem ne smemo molčati. Uh, apeliram na vas. Glasovati moramo za to resolucijo in s tem za te pogumne ženske v Iranu. Hvala lepa, gospa Guteland, minuta in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Gospa komisarka. Prejšnji teden smo slišali številne, številna poročila o smrti Sahar Hudajari, eh, Iranke, ki je bila pridržana potem, ko si je želela na stadionu ogledati nogometno tekmo. Eh, zato se je protestno zaškala do smrti. Eh, to je izredno tragičen dogodek. V mojem imenu in pa v imenu parlamenta želim izraziti našo solidarnost za njeno družino. Danes razpravljamo o zagovornicah pravic žensk in zaprtih državljanov z dvojnim državljanstvom v Iranu. Želimo poslati jasno sporočilo, da je treba izboljšati razmere žensk, ki se borijo za človekove pravice. Številne so zaprte zato, ker se borijo proti diskriminaciji. To so primeri aktivista za pravice žensk, okoljski aktivisti, novinari eh, so zaprti, zato ker so se borili za svoje pravice. In zaprti so leta in leta brez ustreznih sojev in v neustreznih pogojih. Nasrin Sutude, Muhrina Saban, Narges Mohamabadi. Vse to so primeri, ki bi jih morali tukaj izpostaviti. Amadrej Azalani in pa drugi državljani z dvojnim državljanstvom bi morali biti nemudno, bi morali biti nemudno izpuščeni iz zapora. Hvala. Gospa Rodriguez Ramos, minuta in pol. Eh, Gospod predsedujoči razpravljamo o resoluciji o kršitvah človekovih pravic, zato da bi zahtevali nemudno izpustitev vseh žensk, aktivistk za pravice žensk, ki so zaprte v Iranu. Prav tako pa želimo, da bi bili spuščeni državljani za dvojnim državljanstvom Evropske unije in iranskim, ki so trenutno zaprti v dramatičnih pogojih eh, v iranskih zaporih. Nimajo dostopa do spleta in ne morejo komunicirati za svojimi odvetniki in družinami. Ehm, zadnji takšen primer se je zgodil 8. marca. Tri ženske so delile eh, ženska mrože in so se zauzemale za to, da bi ženske imele pravice, pravico do tega, da ne nosijo na glavnih rut. Vse skupaj so tudi posnele. In to je bil njihov zločin, ki so ga razumeli kot napad na nacionalno varnost. Zato so bile obsojene na več kot 23 let zapora v sodnem procesu brez kakršnih koli jamstev in brez odvetnika. Iranske oblasti so začele z pravo kampanjo preganjanja aktivist, eh, aktivist za človekove pravice um, proti odvetnicam, ki se borijo za pravice žensk. One pa pravijo, da bodo nadaljevale za svojim delom. Pravijo, da um, že predolgo čakajo na to, da bi jim bile spoštovane njihove pravice, svoboda in da bi lahko njihove hčere svobodno živele. Zato mora parlament poslati jasno sporočilo. Po eni strani komisiji, komisiji sporočamo, da bi morali v dialogu z Iranom imeti jasne prednostne naloge in sicer je to eh, obramba človekovih pravic in pravice žensk in deklic. Prav tako pa želimo iranskim ženskam sporočiti, da niso same, da je Evropski parlament na njihovi strani in da se bomo skupaj z njimi uprli to vrstnim razmeram, tako v zaporih, kakor tudi na ulicah. Hvala lepa. Eh, sicer ne zamujamo, ampak vseeno prosim, da se držite svojega časa za govor. Za tri minute dobi besedo gospa Sovko. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Iranske oblasti še naprej kriminalizirajo aktivizem za človekove pravice. Aktivisti, novinari in drugi so vedno znova žrtve preganjanja. Zato resolucijo Evropski parlament poziva Iran naj eh, konča z takšno kriminalizacijo in da naj izpusti iz zapora aktiviste za človekove pravice in pa državljane z dvojnim državljanstvom, ki so bili samovoljno pridržani. Tri iranske ženske so se pojavile v videu, protestirale so proti obveznemu nošenju na glavnih rut. Proces je bil miroljuben, Zavzemale so se za to, da bi imele zagotovljeno pravico do, te, do izbire, ali želijo nositi ruto ali ne. Dobile so zaporno kazen od 16 do 23 uh, eh, let. Um, oblast, oblasti so trdile, da so ogrožale nacionalno varnost. In ta primer kaže na izredno nesorazmerno zaporno kazen. Te ženske so bile aretirane, čeprav so samo uh, um, se poslužile pravice do svobodnega izražanja, ki je osnovna pravica vsakogar. Spet druge se je neka iranska ženska samo, eh, iz, eh, samo zažgala kot protestno dejanje, ker ni smela na nogometno tekmo. Iranske oblasti so sprejele tudi številne ukrepe proti številnim eh, državljanom z dvojnim državljanstvom Evropske unije in Irana. Te osebe so bile obsojene brez pravičnega sojanja in mm, utemeljitve so bile nejasne. Jasno je, da Iran krši človekove pravice in mi kot eh, demokratično telo, ki zastopa te zaprte državljane Evropske unije, imamo dožnost, da jih podpremo in da proti temu protestiramo. Ta hiša bi morala zaščititi vse evropske državljane, ne glede na to, kje so. Iran je ena izmed ustanovnih držav Združenih narodov. Ratificirali so številne pravno zavezujoče pogodbe v okviru mednarodnega prava. Eh, konvencije, ki se osredotočajo na spoštovanje človekovih pravic. Ampak realnost kaže, da teh svojih zavez ne izpolnjujejo. S to resolucijo pozivamo iranske oblasti naj nehajo za takšnimi dejanji represije in da naj spoštujejo mednarodno veljavne standarde. Mislim, da bi morali podpreti. Mm, Eh, in se zauzeti za izpust teh treh žensk, ki so bile nedavno obsojene, eh, in eh, obsoditi to vrstne razmere v Iranu. Hvala lepa. Gospa Ernst je naslednja. Hvala lepa. Gospe in gospodje, sem ena izmed redkih poslank, ki je spoznala odvetnico in aktivistko Nasrin Sovjetov te sotude v Teheranu. Uh, tri leta po njeni izpustitvi. Čez tri leta je bila spet zaprta, leta 2018 je bila ponovno aretirana, sedaj je marca dobila uh, sodbo 33 let zapora, ker je podpirala tiste ženske, ki so zavračale nošnjo na glavnih rut. Uh, Spričo takšnih sramotnih sodb ne smemo biti tiho, ne glede na to, kaj se sicer dogaja v Iranu. Vsa, vse te zaprte ženske potrebujejo našo solidarnost. Iranski ob, o, iranskim oblastem pa bi sporočila samo naslednje. Napredek civilizacije ne moreš odlagati zavedno, ne morete ga preprečiti lahko se, se vsem skupaj uh, zavlačuješ, lahko zapiraš aktiviste, ampak ideje svobode ne moreš izkoreniniti, ne za zakonodajo, ne za nasiljem. In to zato, ker nas to določa kot uh, ljudi, gre za naše osnovne urednote in pravice, ne glede na to, ali pri meni doma v Dreznu ali v Iranu. In eh, prihodnost Irana so ženske in tega noben revolucionar ne bo preprečil. Hvala lepa. Sedaj pa bomo slišali izjave v imenu političnih skupin, v imenu ELS-a. Dobi besedo gospod Sikorski za dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje, Iran, Islamska republika, očitno množično krši človekove pravice, še posebej se spravljajo na ženske. Obsojajo jih za domnevne zločine, ki sploh niso zločini v našem svetu. Šiti pravijo, da so bolj liberalni kot nekatere druge verske ločine, ampak očitno je, da je Iran danes država, ki tudi usmrti največje število svojih državljanov. Pravosodni sistem v Iranu pa ne dosega nobenih standardov, ki bi jih mi priznavali. Srednjeveški mule sprejemajo stroge kazni in jih nalagajo osebam ki po naših standardih sploh niso zagrešile nobenega zločina. Mislim, da imam prav, ko trdim, da ima Iran še vedno smrtno kazen za homoseksualce. Mislim, da bi morali upoštevati vse tiste, ki so se danes oglasili v razpravi in se zauzeli za to, da podpremo borce za človekove pravice, borce za ženske da se zauzamemo za boljše delovanje pravosodnega sistema. Je pa res, da imamo z Iranom tudi kar nekaj geopolitičnih težav, kar nekaj poročil je že bilo objavljenih v zvezi s tem, da so na Neda, za, za nedavni napad na naftno ploščad v Saudski Arabiji krivi Iranci in verjetno to niso bili neki uporniki, ki se skrivajo v gorah. No, vse zadnje je prišlo do teh napadov s pomočjo dronov, ki so jih verjetno kupili v Teheranu. Poglejte si, kaj se dogaja s tem teokratskim režimom. Na nek način skušajo prav spodbuditi ZDA k temu, da jih napadajo. Mislim pa, da niti ZDA, niti mi ne bi smeli dovoliti, da nas kdorkoli napadajo sprovocira, kajti to se je v preteklosti že zgodilo in posledice nam nikakor niso všeč. Hvala lepa. V imenu skupine SD besedo dobi gospod Picula za minuto. Thank you. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nesprejemljivo je, da ženskam grozi zaporna kazen zgolj zato, ker so želele ogledati si nogometno tekmo. Poleg tega je nedopustno, da preganjajo in zapirajo tiste ženske, ki so zgolj želele obeležiti dan žena s tem, da so delile cvetje na podzemni železnici. Mislim, da bi se morali postaviti na stran vseh tistih državljanov v Iranu, ki se zauzemajo za drugačen način življenja. Vsi zaporniki morajo imeti pravico dostopa do odvetnika in tudi do zdravstvene oskrbe v zaporu osnovne človekove pravice ne smejo biti teptane zgolj zaradi tega, ker v državi vladajo drugačni kulturni ali drugi verski običaji. Iran mora končno uskladiti svojo zakonodajo tudi s konvencijo o človekovih pravicah, ki jo je Iran podpisal. Evropska unija pa mora to točko seveda vedno znova vrščati na agendo, kadarkoli ima dvostranske ali večstranske stike z Iranom. Hvala. Hvala lepa. V imenu skupine Renew Gospa Porit, za minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Nazanin Segari Radcliff prihaja iz mojega volilnega okrožja. Ona je iransko-britanska državljanka. 1200 dnevno zaporno kazen so ji naložili, niso ji omogočili sodnega procesa več mesecev, potem pa so jo pripeljali pred sodišče, ki ni bilo niti svobodno, niti pravično. Na zanin v zaporu pogosto odrekajo strezno zdravniško pomoč. Nič več ji ni dovoljeno, da bi opravljala mednarodne klice, svojo petletno hči Gabrielo pa lahko vidi zgolj enkrat na mesec. In tu gre za očitno jemanje talcev. Nazaninješ eh, večkrat tudi na gladovno stavko, rekla je, da se bo gladovne stavke še posluževala, če se bodo odrekale temeljne človekove pravice. Njen soprok Richard je nedavno izpostavil, da je prevladujoča pozornost Brexitu izrinila njeno vprašanje z agende. Boris Johnson je kot zunani minister še prispeval k temu, da se je njen položaj poslabšal in odkar je postal ministerski predsednik, se z njenim soprogom Richardom ne želi več srečati. Evropska unija mora v takih okoliščinah poskrbeti za to, da se bo njen glas slišal. Nazanin ni edina. Tudi številni drugi državljani Evropske unije z dvojnim državljanstvom trpijo v iranskih zaporih, kršijo jim človekove pravice, ne omogočajo jim dostopa do pravičnega sojanja. Naša naloga je, da zaščitimo te državljane tako doma kot v tujini. Zato prosim, da podprete to nojno resolucijo. Hvala. Thank you. Hvala lepa. V imenu skupine zelenih Ale, gospod Urtasun za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Položaj žensk v Iranu je vedno bolj zaskrbljujoč. Naš parlament pa lahko seveda to zgolj dodatno obsodi. Nedavno je umrla 29-letnica Saharkova Jage, ki se je zažgala zato, ker je grozila šestmesečna zaporna kazen, ker je skušala oditi na nogometno tekmo preoblečena v moškega. Ampak to ni edina diskriminacija, ki so jo ženske priča, namreč da ne smejo na nogometne tekme na stadionu. 32 oseb so nedavno zaprli zato, ker se ženske niso strinjale s tem, da bi nosile na glavno ruto. Zahtevamo, da izpustijo iz zaporov vse osebe, ki so jim kratili pravice. Ženske v Iranu so poleg tega dodatno diskriminirane, ko gre za osebni status, ko gre za zakonske zveze, ko gre za morebitno dedovanje ali za skrbništvo nad otroki. Mislim, da bi morali poskrbeti za to, da se trenutno stanje spremeni. Upamo, da bo Evropska unija skupaj z državami članicami dala prednost eh, nudenju zaščite borka za človekove pravice in pravice žensk v Iranu. Če želimo, da bi sporazum z Iranom na področju jedrske energije deloval in bil uspešen, potem moramo seveda vso energijo usmeriti v to, da bo dogovor deloval, ne pa da rožljamo z orožjem. Res pa je, da moramo poskrbeti tudi za varstvo človekovih pravic v tej državi. Ne smemo dopustiti, da Iran še naprej razvija svojo jedrsko energijo. Tu gre za dve plati iste medalje in evropska zonanja politika bi morala to jasno uveljavljati. Prednost je treba dati tudi iranskim ženskam v vseh naših odnosih s to državo. Hvala lepa v imenu skupine ID. Gospa Sardone za minuto. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Verjetno vsi ne vedo, da ženske v Iranu do 60 20-ih let niso bile nič drugačne od nas. Lahko so se oblačile, kakor so želele, lahko so se izobraževale. Od leta 1979 dalje pa je na oblasti režim Islamske republike in v imenu vere so ženske pravice povsem zatrli, jih poslali nazaj v srednji vek. Ženske morajo danes, naprimer, košarko, odbojko, ali rokomet igrati z naglavnimi rutami, če ga sploh smejo. Ženske si ne želijo več zakrivati ali si nameščati na glavnih rut. Mi podpiramo aktiviste, ki se vsakodnevno trudijo za to, da bi zagotovili človekove pravice in ki se zoprstavljajo vsemu temu, kar se dogaja, ko skušajo žensko v tej državi povsem podrediti. Evropa pa iz ne vem kakšnih razlogov strahu ali žele po neumešavanju molči. Poglejte si, koliko islamskih držav stalno spodkopava pravice žensk. Ne moremo si več zatiskati oči, boriti se moramo za ženske, nikakor ne smemo več močati. Hvala. Najlepša hvala. V imenu skupine EKR, gospod Vaščikovski. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, kot bivši polski veleposlanik v Iranu, moram povedati, da nisem eh, zelo zadovoljen, da danes govorimo o tem eh, napačnem ravnanju iranskega režima. Bolj bi bil vesel, če bi govorili o iranski zgodovini in kulturi. Pričakovali bi od Irana, da igra bolj konstruktivno vlogo v tej regiji. Pričakovali bi od Irana, da bi spoštoval človekove pravice iranskih državljanov in obiskovalcev te države. Pričakujemo od Irana tudi, da preneha z eh, prijetjem eh, brez kakršnega koli razloga eh, evropskih državljanov, kot tudi aktivistov človekove pravice, še posebej tistih, ki se zauzemajo za pravice žensk. Upamo, da bo Iran prenehal s temi negativnimi politikami v regiji. Če Iran želi obdržati prijateljske vezi z Evropsko unijo, potem mora takoj spremeniti svojo politiko in eh, se držati z teh načel. Najlepša hvala. V imenu skupine GUE NGL. Gospod Wallace, eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vemo, da ženske v Iranu igrajo pomembno vlogo, še posebej v primerjavi Saudske Arabije. Vemo, da Iran krati eh, pravice žensk. To se mora spremeniti. Vendar pa je treba tudi omeniti nezakonite ameriške sankcije. In eh, če tega ne omenimo, potem um, moramo, če to omenimo, moramo omeniti tudi eh, revščine, v kateri živijo ženske in otroke. Te sankcije najhuje prizadanejo ženske in otroke. Če govorimo o človekovih pravicah in pravica žensk, ne priznavamo pa hudih gospodarskih sankcij proti tem istim ljudem, govori o tem, kakšna je naša politika in ko, kolikšni meri se zauzemamo za človekove pravice. Iran je pomemben akter na svetovni ravni in sodelovati moramo z njimi, da skupaj poiščemo poti iz tega. To je v interesu vseh. In ne moremo dopustiti, da se uporabljajo te politič, politična urodja proti Iranu in zaradi tega bom zavrnil to resolucijo. Gospa Delusi v imenu samostojnih poslancev. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi rada povedala, da podpiram miroljubne protestnice v Iranu. Iran pa provocira in eh, še vedno kaže, da Evropski uniji ni uspelo eh, doseči ničesar. Evropskih državljana, eh, evropske državljane se ugrablja, se jih zapira v samice in naši državljani so samo igrača v teh um, političnih igricah. Iran pridobiva evropske naložbe, medtem ko podpira teroristične organizacije. Evropska unija ima prav, ko govori o tem, da se tam kratijo človekove pravice. Kaj moramo storiti? Sankcije? Ne vem, kaj to bi, tako bi stvari samo še eh, poslabšali. Vendar pa je treba povedati. Kakšne so razmere v iranskih zaporih? Imamo evropske državljane, ki so tam eh, zaprti. Eh, In eh, mislim, da je sedaj pravi trenutek, da ukrepamo in da pomagamo vsem tem zaprtim evropskim državljanom. Najlepša hvala. Dve minuti. Gospa Esteras Teragut. Gospod predsedojoči, zopet razpravljamo o Iranu v okviru spoštovanja človekovih pravic, eh, novinari, aktivisti človekovih pravic, invalidi, ženske, aktivistke, državljani z dvojnim državljanstvom, vsi ti trpijo zaradi preganjanja, mučenja, nezakonitih aretacij, zaradi tega, ker opravljajo svoje delo in zaradi tega, ker zagovarjajo spoštovanje človekovih pravic te, tega dela ne morejo opravljati brez tega, da bi trpeli zaradi na, nadlegovanja, preganjanja in ustrahovanja. Treba je omeniti El Sahar Kodorari, eh, deklico v modrem. Stara je devet let. Edino, kar je zagrešila, je to, da je ženska. Podpirala je eh, nogometno moštvo in preoblekla se je v dečka zato, da bi lahko na stadionu eh, sama od blizu pogledala igro svojega najljubšega moštva. Iranske oblasti pa ne dovolijo ženskam se odeležiti nogometnih igr na stadionu. Zato so jo zaprli. Edino, kar je storila, je to, da je ženska. Moški tam odločajo o ženskah in jim kratijo najosnovnejše človekove pravice. Videli smo tudi, da veliko žensk umre zaradi tega in kako zelo hudo ravna iranski režim z ženskami. Od revolucije je bilo obitih več kot 20 tisoč ljudi. Novinari brez meja pravijo, da je Iran največji zapor za novinarke na svetu. Zato se moramo odzvati na takšno zatiranje. Komisarka pravi, da se še posebej zauzema za to. Mi pa moramo poslati res um, močno sporočilo. Smrt te deklice ne more ostati kar tako za manj. Zato ne smemo prepustiti žensk same sebi. One so prave revolucionarke v Iranu in Evropska unija mora podpirati te miroljubne spremembe in, in spodbujati reforme v tej državi. Najlepša hvala, gospa Arena. Diskriminacija žensk v Iranu je del vsakdana. Še posebej tukaj mislim na Sahar Kadajari, ki um, se rajši ubije, kot da bi bila podvržena sodbi in um, ženskam se tam krati temelje svoboščine in pravice, kot je udeležba na nogometni tekmi takšna država se ne more razvijati, se ne more rasti. Iran pa nažalost ni edina takšna država. Lahko bi tukaj eh, omenili vse države, ki kratijo eh, pravice žensk. Seznam je tako dolg, da bi za to porabila več kot dve eh, minuti. Evropska unija je podpisala sporazum, jedrski sporazum z Iranom, vendar pa moramo v to vključiti tudi obvezo do spoštovanja pravic žensk. Moramo storiti vse in upraviti vsa orodja za to, da se borimo proti največji nepravičnosti in nepoštenosti na svetu. In to je, da se borimo še naprej za to, da se tam eh, ščitijo tudi pravice žensk. Najlepša hvala, gospod Benjon, za minuten pol. Uh, uh, uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Razmere človekove pravice v Islamski republiki Iran je vedno predmet eh, kritik. Omejena je tudi svoboda izražanja in nobena skrivnost ni, da iranske oblasti zatirajo novinarje in eh, tudi aktiviste človekovih pravic. Zapiranje in nepoštene sodbe so, eh, še prevladujejo med etničnimi manjšinami kot eh, Zavi, eh, Turki, Kurdi in tako dalje. Nazaren Zagari Radcliffe je britanska državljanka, ki je bila nezakonito pridržana v Iranu, je zaprta, ne dovolijo dostopa do sodnega procesa ali pravne pomoči. Uh, Obsodili so jo zaradi vohunjenja po zelo kratkem in nepravičnem sojenju. Sričal sem se z njenim možem Richardom Radcliffom, ko sva se pogovarjala v Ženevi. Je mož, ki ima veliko integriteto in eh, ki se bori za to, da bi osvobodili eh, ženo. Leta 2018 se je ZDA omak, so se omaknile iz jedrskega sporazuma in uvedle sankcije. Evropska unija pa še naprej podpira ta sporazum. Mar ni to jasen znak za Iran, da imajo v Evropski uniji potencialnega prijatelja? Pozivamo Iran, da spusti vse omenjene v tej resoluciji, da spremeni, reformira svojo politiko glede človekovih pravic in še posebej svobode izražanja. Samo tako lahko postavimo temelje za normalne, normalizacijo naših odnosov med Evropsko unijo in Iranom. Najlepša hvala. Gospod Rivier, za eno minuto. Merci, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Da, res je, obsoditi je treba vse države, ki zatirajo ženske. Iran, tako kot piše v tej državi, kot tudi Saudsko Arabijo, Pakistan in tako dalje. Verjetno se vsi spominjate preganjanja z Jabibi. In eh, treba je obsoditi vse države, ki eh, se držijo šarije, zato da zatirajo ženske. To je treba obsoditi v tem besedilu. Gospa von der Leyen je imenovala komisarja za zaščito našega evropskega načina življenja in zato moramo obsoditi šarijo. Mi bomo glasovali za to besedilo, tako bomo storili korak eh, naprej, če je še tako majhen. Vendar pa ne imenujemo prave težave in to je, da mi še vedno dopuščamo zatiranje žensk v vseh drugih državah. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Kanko za eno minuto. Mikrofon prežgite, prosim. Spoštovani predsedujoči, spoštovani kolegi, oboževala je nogomet, mogoče je bila tudi zaljubljena, mogoče je imela svojo priljubljeno jed Imenovala se je Zahar Al-Kadari, imenovali so jo tudi deklica v modrem. Zaprta je bila zaradi, ker se je želela udeležiti nogometne tekme, kar je za ženske prepovedano v tej državi, kot je tudi flamska Iranka, kar je sedaj bila obsojena. In, in pred dvema tednoma se je ženska sama zažgala na mesto, da bi bila podvržena sodbi. In Imamo veliko takšnih žensk, ki želijo živeti v svobodi, vendar pa so preganjanje in jim sodijo. Zaščita pravi žensk ni zločin. 32 ljudi pa je bilo zaprtih eh, in zaradi tega, ker so ženske protestirale proti nošenju hijaba. V zadnjih eh, treh letih je bilo nezakonito pridržanih 32 ljudi kot profesor Džalali. Eh, ki je obiskal profesorja v Bruslu. Po vseh resolucijah, sklepih sveta in tako dalje je visoka predstavnica zunanje zadeve povdarila, da bi morali storiti še več. In, Hodajari je, bila, je umrla zaradi tega, ker je imela rada nogomet, stara pa je bila samo 29 ljudi. Njej ne moremo več pomagati, moramo pomagati vsem drugim. Prosim, da se držite omejitve časa. Sedaj pa gospod Rodriguez Palop za eno minuto. sodnik je dejal, e, trpele boste vsi. To je dejal trem ženskam, ki so protestirale proti obveznemu nošenju hijaba. Obsojene so bile na dolgotrajno zaporno kazen, verjetno so jih tudi pretepli in mučili. Od januarja 2018 e, je bilo zaprtih veliko žensk zaradi tega, ker so protestirale proti nošenju džihidžaba. Več kot 50 ljudi pa je bilo zaprtih zaradi tega, ker so zagovarjali pravice žensk. Gre za pravi apartheid proti ženskam. Zatira na tisoče žensk in deklic, vendar pa ni veroizpovedi ali kulture, ki bi upravičevala kratenje naših pravic ali nam zapovedovala, kaj moramo nositi, kako se oblačiti in kako ravnati. Zato moramo obsoditi takšno ravnanje in zahtevati osvoboditev eh, vseh aktivistk treba je doseči, da se tam eh, spoštuje svoboda izražanja in združevanja. Ne moremo dopustiti, da velja, da tiste, ki se zakrivajo, so um, ponižne, tiste, ki ne, pa so osvobojene. Ne, mi moramo zahtevati, da se ženske osvobodi povsod, kjerkoli že na tem svetu. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Petr, eno minuto. In eh, vsak eh, dan, gospa Radcliffe in tudi drugi, kažejo na to, da se tam v Iranu dogaja prava tragedija. Evropska unija je obljubila Iranu, da bo pomagala odpraviti ameriške sankcije. Evropska unija je mm, še zagovarjala odpravo sankcij kljub napadom na ameriške sankcije um, ladje. Evropska unija je želela storiti na svetovni, svetovnem prizorišču politike, kot bi bil Pinokio, ki želi postati um, mož. Mi nimamo vojske, ne moremo storiti ničesar. Sam sem član delegacije Evropske unije z Iranom in zaprosil sem dele, obisk iranske delegacije. Uh, Um, ni bilo nobenega odziva. 17 dni je že od tega in še vedno se ni sestala parlamentarna delegacija. Nazarina Rase je um, že precej časa v zaporu in to je prava tragedija, naše roke pa so umazane. Mrs. Najlepša hvala, gospod Jones, eno minuto. Your microphone. Thank you. Thank you, Mr. President. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, gospa Tyson. Ženske trpijo v veliko državah na svetu. V Iranu pa so zaostrili um, pritisk na ženske in zapirajo miroljubne protestnice in aktivistke za pravice žensk. Zakaj? Zato, ker so ženske, ker ne nosijo na glavne rute hijaba, ker želijo gledati nogometno tekmo na stadionu, ker um, delijo cvetje na dan žena. Veliko žensk, ki imajo dvojno eh, državljanstvo, trpijo zaradi tega in trpijo zaradi posledic. Novinarke na postaji, televizijski postaji BBC Persija je um, podvrženih nadlegovanju in uh, zapirali so ženske, ko, ki so miroljubno protestirale na mednarodni dan dela. Zaprte so tako kot tiste, ki smo jih tukaj omenili, veliko let uh, že trpijo v zaporih, nimajo dostopa do zdravstvene oskrbe ali do pravne pomoči. Te aktivistke so pomembne osebe in zato moramo pozoriti na to in zahtevati niso, njihovo osvoboditev. Zagodoviti moramo, da se spoštujejo pravice ženske, ne glede na to, kje so in kje potekajo te kršitve človekovih pravic. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Grudler za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje rad bi pozdravil pogum vseh, ki zagovarjajo pravice žensk v Iranu, ki vedno znova upozarjajo na pritisk in zatiranje, ki um, ga trpijo zaradi pritiska režima, ki jim zapoveduje nošenje hijama. Več sto žensk je bilo zaprtih letos zaradi teh dejanj, še vedno so zaprte. Vsaj pet jih ima dvojno državljanstvo, iransko in evropsko. Kot smo slišali, nimajo dostopa do pravičnega sojenja, zato zahtevamo od Irana, da jih takoj osvobodi in to brezpogojno. Poleg tega pozivamo države članice, ki so tam navzoče, da se stavijo popoln seznam zaprtih, ki imajo dvojno državljanstvo, da jim omogočijo obisk v zaporih in da sprožijo vse diplomatske procese, da čim prej dosežejo njihovo izpustitev. Najlepša hvala. One minute, Mrs. Najlepša hvala, gospod Valjeri, za eno minuto. Gospod predsedujoči, v Iranu so diskriminacije, ustrahovanje žensk, torej vse se je zaostrilo, potem ko so se ženske odločile, da bodo tudi na spletu opozarjale na zlorabe strani policije. Vsak dan so žrtve takega nadlegovanja. Evropa, ki eh, opozarja na vrednote odgovornosti in svobode, ne more enostavno trpiti takega kršenja človekovih pravic in sicer zaradi arhajičnega sistema, ki uporablja islamsko viro za usiljevanje lastne oblasti. In to um, tudi v um, evropskih um, državah se razvija ta, to, ta diskriminacija žensk. Torej, to je boj, ki ga moramo voditi tudi tu v Evropi. Ne moremo eh, samo opozarjati na raznolikost kultur. Treba je ohraniti tudi naše vrednote naše civilizacije. Solidarnost z iranskimi ženskami je treba razširiti na vse ženske islamske vire, tudi v zahodnih državah, kajti njihova svoboda uh, je tudi naša varnost eh, prihodnosti. Hvala, sedaj pa za eno minuto, gospod Črnjevski. Panie przewodniczący, pani komisarz gospod predsedujoči, gospa komisarka. Iranski narod ima dolgo in odlično zgodovino, to je zelo star narod. In zato uh, moramo tem bolj zahtevati, da se spoštujejo ženske. Uh, pri tem gre tudi za zgodovinski paradoks. Pred 40 ali 50 leti so ženske v Iranu imele več pravic, kot jih imajo danes.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 naredila velik korak nazaj in to je zelo žalostno. In ko govorimo o pravicah žensk v Iranu, moramo posebno pozornost posvetiti tistim ženskam, ki so zapustile Iran in ki eh, lahko eh, tudi pričajo o teh spremembah, ki so se zgodile v zadnjih letih. Um, sodeloval sem nekoč na neki konferenci, ki so jo organizirale te ženske in moram reči, da je je ta konferenca naredila velik vtis name. Tudi za tiste z dvojnim državljanstvom nastajajo veliki problemi, moramo ščititi njihove pravice. Gospa Rigner, za eno minuto. Hvala. 70 odstotkov iranskih žensk je proti strogim pravilom glede oblačanja v državi. To izhaja iz študije državne parlamentarne ustanove v Iranu. Vedno več žensk protestira proti um, obveznemu nošenju na glavne rute. Same želijo odločati o tem, kaj oblečejo in nočijo, da bi bile izpostavljene nasiljev. Mnogo zagovornikov pravic žensk, tudi moških, so aretirali. Mirovni protesti so človekova pravica, kar sodi vsako družbo. Štiri um, pogumne ženske, Saba Kordašari, Mogadan, Kešarvac, Jasman, Arjani in Monirej, Arabša, so mirno demonstrirale proti um, obveznosti nošanja na glavne rute in so Eh, bile obsojene na 16 do 24 let eh, zapora, kar je škandal, to ni sprejemljivo in zato eh, zahtevamo takojšno izpustitev teh borg za človekove pravice iz zapora. Hvala za eno minuto, dobi besedo gospa Karlsbro. Hvala, gospod predsedujoči. V zadnjih letih so iranske oblasti um, še naprej uh, zaostrile uh, zatiranje žensk v Iranu. Um, naprimer, aretirali so aktivistke za, žen, za pravice žensk, tri ženske, ki so objavile video posnetek, uh, ko niso nosile na glavne rute in so delile rože uh, potnikom eh, javnega prevoza in to je vodilo do eh, zapornih kazni od 16 do 24 let. Evropski parlament mora eh, obsoditi ta režim, ki je sovražen do žensk. EU mora jasno zauzeti stališče za pravice žensk in človekove pravice na splošno. Smo v letu 2019, vsak mora sam odločati o svojem telesu in svojem življenju. Hvala, gospod Weimer, se na vrsti naslednji. Hvala, gospod predsedujoči. Predstavljajte si, da eh, se naprimer vaša sestra, ko protestira proti režimu, sama zažge. Predstavljajte si, da aretirajo hčirko in jo obsodijo na 20 let zapora, ker noče nositi na glavne rute. Pa v svet bi eh, se moral upriti. Vendar obiski v ta režim se kar množijo. Na švedskem smo celo doživeli, da eh, nekateri nočejo pozdraviti s stiskom roke tudi na politični ravni in pravijo, da je to tradicija, da se pač v Iranu ženskam ne da roke v znak za pozdrav. Torej, proti temu se moramo odločno upreti, moramo podpreti ženske, moramo vidno spet eh, poudarjati zahodne vrednote in ne smimo uh, nositi simbolov in trpeti simbolov um, uh, zatiranja žensk, gospod Köstar. Kolegice in kolegi, ženske v Iranu se, so diskriminirane v skoraj vseh družbenih področjih. To velja za pravni sistem v Iranu, za šariatsko pravo, ki predvideva tudi smrtno kazen. Klerikalno diktaturni režim temelji na oblasti žensk, na islamističnem fundamentalizmu in na sovraštvu do žensk. Izključuje enakost spolov in eh, pravice manjšin in drugače mislečih. Pri meri teh aktivist kažejo, kako odvratni je tak sistem. Desetletna zaporna kazen in bičanje žensk, ki se zauzemajo za človekove pravice, to je nespremljivo. Vse to kaže, dokler bo vladala ta klerikalna diktatura, kjer se ženske nasilno zatirajo, niso dani pogoji za mirno sožitje držav na bližnjem in srednjem vzhodu. Hvala. Gospod Austrijevičis eh, dobi besedo za eno minuto. Gospod eh, predsedujoči, kolegice in kolegi, gospa komisarka, želim izraziti spoštovanje in solidarnost z vsemi zagovorniki človekovih pravic v Iranu. Predvsem eh, sem impresionirana nad pogumom iranskih žensk, ki so delile rože drugim Eh, ženskim potnikom in so razpravljali o njihovih pravicah. To me spominja tudi na naš upor sovjetski eh, zasedbi, predvsem v baltskih državah. Mi smo dosegli mir in svobodo, v Iranu pa jih obsojajo na neznosno dolge zaporne kazni. Eh, zatiranje, ustrahojevanje eh, opozicije in novinarjev je eh, preseglo meje Irana. In to vodi do regionalne nestabilnosti eh, in to vpliva na varnost eh, povsod po svetu. Gre seveda za temeljne pravice, eh, ki morajo biti v skladu z mednarodnimi standardi in mednarodnimi dogovori, ki so jih podpisale te države. In želim pozvati svet, da spremeni evropski pristop do Irana in da razmisli o dodatnih sankcijah. Hvala. Za eno minuto dobi besedo gospa Višnjevska. Mikrofon. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, situacija žensk v Iranu je zelo težka. Morajo se boriti za temeljne pravice. Um, bi, Črnja je ena od uh, načinov eksekucije, ki jih iransko pravo dovoljuje. Če si, so posiljanje, se obsodi tako storilca, kot tudi žrtev. Pogosto uh, se jim vzame volilna pravica in so prisiljeni nositi hijab. Potrebujejo našo pomoč. Zagovorniki človekovih pravic, vključno z državljani EU, so pogosto obsojeni na dolgoletne zaporne kazne kazni. Um, predviza za tako kaznovanje je naprimer stik s predstavniki EU, Združenih narodov ali medijev. Iranski režim uh, si želi tesnejše, tesnejše stike z EU in zato jih moramo pozvati k spoštovanju človekovih pravic in uh, zahtevati, da spoštujejo tudi pravice državljanov EU. Hvala. One minute gospa Kutajar za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Ženska je človek in zato ima neotujljive pravice, ki se ji ne smejo odreči, eh, kjerkoli ženske živijo. In ker verjamemo v pravno državo, moramo temeljne pravice ščititi povsod, tudi daleč od naših meja. Razumemo, in branimo socialno, socialne, kulturne, virske raznolikosti, vendar ne moremo razumeti, kako se jih lahko um, uporabi v namen ustrahovanja iranskih žensk. Ne moremo razumeti, kako aktivisti in tisti, ki branijo svobodno družbo, kako eh, prihajajo v tako težke situacije. Malta Eh, izvaja Istanbulsko konvencijo, eh, ki eh, govori o nasilju nad ženskami in zato sem enakega mnenja kot drugi kolegi in kolegice, da zahtevamo od Irana, da spoštuje č, eh, pravice žensk in da preneha z diskriminacijo žensk. Za eno minuto bi besedo gospa, gospa Rafaela. Gospod, eh, gospa komisarka, tri iranske ženske so izginile oziroma so jih potem eh, obsodili na visoko zaporno kazen do 26 let. Um, Ehm, same so hotele odločati o tem, eh, kaj nosijo, kako se obliče, oblačijo. Ehm, tam pa moški odločajo o tem in ta zadnji incident ni zadnji, iranski ni prvi. Ehm, ni angliškega prevoda, pravi predsedujoči, vendar gospa govori angliško. Bom še enkrat začela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 aktivistke za, žensk, za pravice žensk so bile obsojene na 16 in 26 let zapora. In kaj je njihov eh, delikt in sicer, da so se same odločile, eh, kaj bodo oblikle. To je režim moških, eh, ki ustrahujo ženske. In ta zadnji incident ni izoliran incident. Iranski režim ima dolgo zgodovino zlorab. Veliko um, um, je bil, pogosto se izreka tudi smrtna kazen. Zato, gospa komisarka, vas pozivam in tudi visoko predstavnico, da storite vse, da eh, se te pogumne ženske takoj izpustijo. Nobena vlada ne sme aretirati žensk zaradi tega, kar nosijo, niti v Iranu, niti v Evropi. Ne potrebujemo žen, eh, moških na oblasti, ki nam narekujejo, eh, kako naj se oblačimo. Hvala lepa. Sedaj pa sledi um, pritigni pozornost predsedujočega. Gospod Lopes Aguiar dobi besedo za eno minuto. Gospod predsedujoči, Veliko krat tukaj razpravljamo ob četrtkih do povdne v Evropskem parlamentu o kršenju človekovih pravic in mi moramo zato tukaj izraziti mnenje državljanov, ki jih zastopamo in skupaj s komisijo sprejeti resolucijo, ki je požela, kar je neobičajno. Um, enoglasno podporo. Zauzemamo se za zaščito žensk, pravic žensk v Iranu. Iranka, ki se dramatično ubije zato, ker ve, da jo zaradi udeležbe na nogometni tekmi čaka huda obsodba. Evropska unija se je odločila, da bo še naprej sodelovala v jedrskem sporozumu z Iranom. Uporabila je diplomatsko pot, kar ne škodi naši moralni drži, naši moralni pravici, da obsojamo takšne kršitve ravno obratno. Zato moramo to še naprej početi. Hvala. Thank you. Hvala lepa. Gospa Deli dobi besedo za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, tudi jaz podpiram ženske, ki se borijo za človekove pravice in v Iranu in treba je takoj izpustiti ženske, eh, ki so v zaporu zaradi protestov za ženske pravice in tudi zato, ker so eh, protestirali za, to, za pravico, eh, da se oblačijo tako, kot želijo. Vendar moram reči, da je ta resolucija neuravnotežena. V času, ko je ton pomemben, ko je Iran pod uh, pritiskom številnih akterjev. Nekateri so danes rekli, da Iran želi vojno z združenimi na, eh, državami, ampak združene države so prekinile ta sporazum in eh, škodijo veliko škodijo iranskemu gospodarstvu in tudi ženskam. Vsi vemo, da se mora Iran spremeniti in pozdravljam, da eh, je v iranskem parlamentu tudi že več eh, poslank. Vendar ta resolucija ne bo pomagala, če ne vključimo tudi predlogov sprememb v zvezi s sankcijami. Gospod Kelly dobi besedo za eno minuto. Margaret, John, I just want to concur with her. Želim eh, se pridružiti temu, kar so povedali drugi. Situacija žensk v Iranu je nespremljiva predvsem eh, iz vidika Evropske unije. Jaz sem bil član iranske delegacije v zadnjem mandatu in mi smo trdo delali na tem, da bi eh, iranski eh, jedrski sporazum ostal v veljavi. Ampak eh, eh, vse mora biti tudi recipročno in treba je dovoliti ženskam eh, svobode, ki si jih zaslužijo in tako kot je nekdo rekel, žen, moški v Iranu ne smejo narekovati ženskam, kaj naj nosijo. In strinjam se s eh, kolegico Klerdeli glede um, obveznosti združenih um, držav, kar zadeva Iran in tudi jedrski sporazum. Oni so se umaknili iz tega in sicer kljub dejstvu, da je bil dosežen sporazum s prejšnjim predsednikom Obamo. Tudi to je treba obsoditi. Hvala lepa. Hvala, gospod Habib, za eno minuto. Hvala lepa. Jaz uh, sem um, zelo začuden na to razpravo. Največji zaveznik, ki ga je imela Evropska unija v preteklosti, so Združene države Amerike. Ko so ZDA uh, eh, upravičeno uvedle sankcije proti Iranu, je Evropska unija poskusila spodkopati te um, um, sankcije s tem, um, da naj bi uvedla nek instrument za uh, to, da se zaobidejo te sankcije. Um, um uh, države članice EU, naprimer, tudi so sodelovali pri tem, kar se je zgodilo v Hormusu in potem je bila zajeta ladja um, Irana in to se tudi ne bi zgodilo, če bi bolj sodelovali z ZDA. In sedaj Evropska unija spet eh, noče pomagati največjemu zavezniku, ki smo ga kdajkoli imeli. In um, premalo denarja namenjate NATO, uh, eh, več pa v neko uh, novo um, evropsko vojsko. Bodimo ponosni na ZDA in bodimo ponosni na to zavezništvo ZDA. Hvala, gospa Ward, za eno minuto. Uh, Hvala lepa, gospod, gospod predsedujoči. Srečala sem se z Richardom Radcliffom, eh, z, z eh, možem osebe ženske, ki je, eh, ki je, ki je zaprta, aretirana v Iranu. Nazadin je, ima dvoje državljanstvo. Um, um, in je v samici in čaka na drugi proces. Um, strašni pogoji um, so nehumani in to je treba prenehati. Nazenen je zapornik um, skupaj z Arasom Amirjem, ki so ga obsodili lansko leto, medtem ko je obiskal družino v Iranu. Je uh, potem Kamil Anadi, iranski državljan, e, ki je akademik, spoštovan akademik um, in pred kratkim so ga aretirali v Iranu, ne bi se iz katerega razloga. Dvojni državljani, evropski državljani, ne smemo pozabiti na nje. In Um, vendar besede kili se jih ne smejo, ne smejo za nje pomeniti dodatne nevarnosti. Tudi Boris Johnson, ko je bil minister za zunanje zadeve, um, je podal izjave, ki so škodile in ki so bile nevarne za te zapornike. Zaslužimo si bolj eh, še od tega. In sedaj dajem besedo komisarki gospitajsen. Hvala lepa, predsedujoči. predsedujoči. Spoštovane poslanke in poslanci, naša zaveza podpori varohov človekovih pravic, tudi pravic žensk, je temeljni del naše politike zagovarjanja človekovih pravic. Žal, v veliko državah, tudi v Iranu, se ženske še vedno soočajo z zlorabami in grožnjami, ker so varohi človekovih pravic ali ker so preprosto ženske. Pogosto jih obrekujejo, nadlegujejo, ustrahujejo in se spodbuja tudi k nasilju, pogosto spolnemu, in jih tudi zapirajo zato, ker se zauzemajo za svoje temeljne pravice. V tem kontekstu bi rada izrazila svojo globoko žalost, kar se tiče Sahar Hodajari, ki se je letos zažgala, ko je ugotovila, da bo šla v zapor, zato ker je hotela iti na nogometno tekmo. njena tragična smrt je posledica tega neverjetnega nespoštovanja človekovih pravic. Nobena ženska se ne bi smela bati aretacije, zato ker gre na športni dogodek. Vsako leto 8. maja mednarodna skupnost, 8. marca mednarodna skupnost proslavlja dan žena. To je dan za odločnost in da se spomnimo na vse običajne ženske, ki so odigrale izredno vlogo za svojo skupnost in svoje države. V skupni izjavi Evropske unije 8. maja letos smo zapisali, da bomo vsem ženskam in dekletom dali enak dostop do izobraževanja, ekonomskega opolnomočenja, zdravstvenih storitev in možnosti, da oblikujejo svojo prihodnost. Nikoli se ne bomo nehali boriti za enakost vseh izven in znotraj EU, zato da zagotovimo, da napredek, ki ga dosežemo, obstane. Naša zaveza zagovornikom človekovih pravic, tudi pravic žensk, velja tudi za naše delo v Iranu. V kontekstu dialoga na visoki ravni z Iranom, ki skuša doseči napredek pri dvostranskem sodelovanju na veliko področjih vzajemnega interesa, je Evropska unija stalno izpostavljala vprašanje človekovih pravic. Redno smo v dialogu z oblastmi in zahtevamo, da zagovornike človekovih pravic, tudi pravic žensk, ne smejo biti predmet ustrahovanja in pripora. Zelo odločni smo bili tudi pri Nazrin Sotude, ki je dobila leta 2012 Saharovo nagrado, ki je bila tudi aretirana in zaprta za veliko let, samo zato, ker se je zauzemala za človekove pravice. Še naprej bomo glasni tudi v mednarodnih forumih, kot je Svet za človekove pravice Združenih narodov. Prav tako bodo pravice žensk in deklet visoko na dnevnem redu tudi pri rednem pregledu odnosov z Iranom novembra. Dragi predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, zavijem, zavedamo se, da je težišče te razprave nekaj, kar se dotika tudi dvojnih državljanov Evropske unije, ki so v zaporih v Iranu. Tudi tukaj bi bila rada jasna. Praksa pridržanja in zapiranja posameznikov in posameznic, kot je nazanin Zagari Radcliffe, samo zato, ker so tudi Britanci, Britanke ali državljani EU, je proti spoštovanju državljanskih pravic in Iran mora to spoštovati. Iran še naprej pridržuje dvojne državljane in to jasno krši zavezo, da nihče ne bo predmet samovoljnih aretacij in pridržanja. Kot Evropska unija bomo še naprej pozivali k izpustitvi vseh dvojnih državljanov EU in Irana in vseh zagovornikov človekovih pravic. Prav tako pozivamo Iran, da zagotovi, da ne bodo nikogar samovoljno pridržali in da zaporniki ne bodo v zaporih slabo obravnavani. Prav tako imajo pravico do ustrezne medicinske oskrbe in do tega, da si izberejo svojega zagovornika. Hvala lepa še enkrat za to razpravo. Naj vam povem, da ste nas opogumili, ker pominjate temu tako veliko pozornost. Nadaljevali bomo z našimi prizadevanji, sodelovali z vami, da podpiramo zagovornike človekovih pravic po vsem svetu. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka. Dobil sem šest predlogov za resolucijo, za zaključek te razprave. Podale so jih naslednje politične skupine EKR, Zeleni, EFA, SND, Renew, GUE, NGL in ELS. Razprava je zaključena, glasovanje bo danes ob 12. Prekinjam zasedanje do povdneva. Nadaljujemo z zasedanjem, prosim, posedite se. Od skupine SND je predsednik dobil naslednji sklep o spremembi imenovanja v delegacijo. Gospod Jozas Olekas bo na mesto gospoda Sena Mikserja imenovan delegacijo za parlamentarno skupščino Euronest. Ta sklep stopi v veljavo danes. Spoštovane kolegice in kolegi, rahla zamuda je, ker je konferenca predsednikov trajala nekoliko dlje, gre tudi za zaslišanja, predstavitve kandidatov in kandidatke za komisarje, to je za nas zelo pomembno. Slišal sem, da je konferenca predsednikov sedaj končana in ni se odvijala daleč, tako da bom sedaj izkoristil priložnost in predvsem novim poslancem in poslankam povedal, da pri zadnjem glasovanju ob četrtkih, ob koncu glasovanja, kolegi svoje glasovalne kartice, aha, tudi sam nimam glasovalne kartice, Torej, glasovalne kartice vzamejo iz reže. Naj izpostavim, če vzamete kartico iz reže, preden je konec glasovanja, potem ne glasujete in potem to ne bo zabeleženo pri poemenskem glasovanju v zapisniku. In to je potem pomembno za druge postopke. Tako da, tako da prosim, pustite kartico v reži do konca dokler ni konec glasovanja. To je zelo pomembno. Tako, sedaj so tu tudi že predsedniki političnih skupin, zeleni so tu, tudi ostali prihajajo, tako da lahko začnemo z glasovanjem. Najprej razmere v Turčiji, zlasti razrešitev izvoljenih županov. Najprej resolucija kot celota, Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Torej ta predlog EKR, sedaj pa skupni predlog resolucije petih političnih skupin. Najprej predlog SMB2, poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 3. Poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 1D za, proti, vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa resolucija kot cel, v celoti, ki ni bila spremenjena, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Vsi ostali predlogi resolucij so neveljavni. Sedaj pa Mjanmar, predvsem položaj ljudstva Rohingja. Imamo skupni predlog resolucije šestih skupin, sedaj pa še predlog spremembe. Ena za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Resolucija kot celota, za, proti vzdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak veliko je vzdržanih, tako da preverjamo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. A ja, kar nekaj vzdržanih je. Sedaj pa Iran, zlasti položaj zagovornikov pravic žensk in zaprtih državljanov EU z dvojnim državljanstvom. Imamo skupni predlog resolucije petih političnih skupin, najprej predlog spremembe dve, glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ena, poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 3. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Resolucija kot celota, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na možnost patentiranja rastlin in osnovnih bioloških postopkov. Šest političnih skupin je podalo predlog resolucije. Resolucija kot celota za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa predlogi resolucij pomen evropskega zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope. Imamo skupni predlog resolucij petih političnih skupin. Najprej odstavek 3, prvotno besedilo, poimensko glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Četrti odstavek, tukaj imamo ustni predlog spremembe kolege Festa. Boste ga predstavili, prosim. Hvala lepa. Gospe in gospodje, predlog, kar se tiče pomena evropskega zgodovinskega pomena za prihodnost Evrope, na osmih straneh govorimo o genocidih, zločinih proti človeštvu in totalitarizmih, niti enkrat pa ne omenjamo judov, kot da so samo Romi, spolne manjšine. Ne, kolega, ne gre za obrazložitev. Prosim, če predstavite ustni predlog spremembe. Za več tukaj v tem formatu nimamo časa in prostora. Izključil sem mu mikrofon, prosim, vključite ga. Torej, sledeči predlog spremembe, kar se tiče četrtega odstavka poemensko glasovanje, Evropski parlament izraža globoko spoštovanje, sedaj pa predlog spremembe milijonov judovskih žrtev holokausta, ki so vodili do države Izrael in vseh drugih žrtev totalitarnih režimov in tako dalje, kot je v prvotnem besedilu. Sedaj pa prošnja sem antisemitom v tem parlamentu, predvsem zelenim in socialdemokratom. Prosim, ostanite, da bomo vedeli, kdo je naš nasprotnik. Herr kolege, ich habe Ihnen bereits am Anfang... Kolega, že na začetku sem vam vzel besedo. Ta zaključek je bil nepotreben. Opozarjam vas, če se bo to še zgodilo, vas bom bolj resno opozoril. 732. Kolega Melchior, 732, kolegica. Postopkovno vprašanje? Da, Tolmači nimajo dovolj časa za tolmačenje, preden se glasovanje konča. Tako da bi bilo bolje, če bi šlo nekoliko bolj počasi, ko glasujemo, da bi vedeli, zakaj gre pri glasovanju. Lahko malo upočasnite? Also, Frau Kollegin, las... Torej, kolegica. Dobro, gremo lepo po vrsti najprej ustni predlog spremembe kolega Festa, ki zahteva tudi poimensko glasovanje, to bom izvedel, sedaj pa najprej vprašanje, ali kdo ugovarja temu ustnemu predlogu spremembe. Ne, torej bomo glasovali o tem predlogu spremembe. Meine Damen und Herren, also Gospe in gospodje, mlad parlament smo, nov parlament in imamo možnost podajati ustne predloge sprememb. Poslovnik pravi, da tukaj razprave ne bo, tudi nihče se ne sme javiti k besedi, samo predsedujoči vpraša, ali kdo ogovarja. In če, se potem, če potem ostane 40 kolegic in kolegov, potem ne glasujemo o tem predlogu spremembe. Če pa ni tako, se brez razprave o tem glasuje. Kolega, kolega Herbst. Kolega Herbst. A, se opravičujem, kolega Fest, pravi predsedujoči. Kolega Fest. Kolega Fest, prosim. Ja, pa si nadenite slušalke. Kolega Fest. Kolega Fest. se strinjate, da še drugič vprašam, če je kdo proti temu predlogu spremembe, ker pač kolegi očitno postopko še ne poznajo. Kolega Fest, to lahko razumem, meni, da ni pošteno, da dvakrat sprašujem, tako da bomo glasovali o tem predlogu spremembe. Poimensko. potrdil sem poimensko glasovanje, zahteval je kolega poimensko glasovanje, torej bomo glasovali poimensko temu ustnem predlogu spremembe. Še eno postopkovno vprašanje, kdo je to bil? Gospod Kovačev. Uh, uh, Malo sem presenečen, ker je potrebno za poimensko glasovanje zaprositi nekaj dni vnaprej. Kako lahko zahtevate poimensko glasovanje pri ustnih predlogih sprememb in zakaj to sprejemate? das haben sie nicht gemacht. Ja, aber es gibt keine mündlichen Mitteilungen. Also meine, äh, Herr Kollege Kovacev, ich lasse... Kollege Kovacev, v zadnjih treh letih sem se intenzivno ukvarjal s poslovnikom in priznam, ne poznam vsega na pamet, ampak ne morem zahtevati poimenskega glasovanja nekaj dni vnaprej, če podajam isti dan ustni predlog svojembe. Zato mislim, da je to spontano prava odločitev z moje strani. Če nihče ne ogovarja temu ustnemu predlogu spremembe, da dovolim poimensko glasovanje. Tako sem se tudi odločil in to bomo storili. Glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Gibt es noch Wortmeldungen, die sich nicht durch die Abstimmung erledigt haben? Se želi še kdo javiti k besedi? Ne. Potem šesti odstavek, porotno besedilo, poimensko glasovanje, glasujemo. kann die technik bitte die abstimmung ist eröffnet glasujemo haben alle abgestimmt ste vsi glasovali konec glasovanja sprejeto prvotno besedilo dvanajsti odstavek dva dela prvi del za proti vzdržani sprejeto drugi del poimensko glasujemo ste vsi glasovali konec glasovanja sprejeto. 20. odstavek, predlog spremembe 1. Tukaj imamo tudi ustni predlog spremembe kolege Butikoferja. Prosim. Dankeschön. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kar se tiče predloga spremembe skupina SND, podajam ustni predlog spremembe. To vam bom sedaj prebral v angleščini predlog skupine SND dodajam tele besede, predlogu dodajam sledeče besede, da bi učinkovito prepovedali neofašistične, neonacistične skupine in vse druge fondacije ali združenja, ki glorificirajo nacizem in fašizem ali fašizem. Tukaj bi dodali ali kakršno koli drugo obliko totalitarizma. Hvala lepa. Kdo ugovarja temu ustnemu predlogu spremembe? Ne. Potem glasujemo o tako spremenjenem predlogu spremembe. Ich sehe bisher 24 Kollegen. 24, was vidim, če sem prav štel za enkrat. To ni dovolj poslank in poslancev, tako da bomo glasovali o tako spremenjenem prvem predlogu spremembe. Glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa resolucija kot celota, kot je bila spremenjena. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Gospe in gospodje, sedaj pa predloge resolucije, kar se tiče stanja glede izvajanja zakonodaje za preprečevanje pranja denarja. Štiri politične skupine so podali predlog resolucije, najprej predlog smo imeli ena, poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dve poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja zavrnjeno. Predlog smembe 3 poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog smembe 4 tudi poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kolegice in kolegi, preden pridemo na resolucijo kot celoto, bi se rad dotaknil še tega, kar je rekla gospa Melkior, kar se tiče hitrosti. Skušamo biti čim bolj učinkoviti, čim hitrejši, vedno pa opažamo, da se na začetku mandata kolegi pritožujejo, da gre prehitro, na koncu pa da smo prepočasni. Naj vam zagotovim, Sem že malo počasnejši kot običajno danes. In prepričan sem, da boste z vsemi drugimi podpredsedniki tudi z mano že nekako shajali do konca. Sedaj pa resolucija kot celota, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. Vsem želim dober tek, tistim, ki odhajate domov, prijetno po domov. Prosim pa vse kolegice in kolege, da hitro zapustite dvorano, tako da bomo lahko hitro prešli na obrazložitev glasovanja. In da jih pri tem ne bomo motili.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 gospod Henen ravno tako zadržuje tri kolege, ki bi radi zapustili dvorano. Die Frau Intfeld. Gospa Intfeld. Die Frau Auken. Gospa Auken. Gospod Bütikofer.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 Torej, skupno imamo 20 obražitev glasov. Začeli bomo z eh, predlogom resolucije o možnosti patentiranja rastlin in osnovnih bioloških postopkov. Za udeljenje slova. Gospa Šojdrova, malo počakajte, prosim. Se upravičujem. Könnten die Saaldiener hier auf der rechten bitte noch ein bisschen. Lahko prosim zapustite dvorano. Gospa Šojdro, izvolite. Najlepša hvala. Spoštovane kolegice in kolegi, zelo sem vesela, da se je Evropski parlament izrekel proti možnosti patentirati rastlin in osnovnih bioloških postopkov. Zato smo poslali jasno sporočilo komisiji in svetu da morata razjasniti in razčistiti to pravno situacijo. Jasno je, da moramo pritisniti na Evropski urad za patentiranje, da tukaj poskrbi za pravno jasnost, če ne lahko biološki material uporabimo za raziskave in za pridobivanje novih vrst. To namreč ni v našem interesu, ni v našem interesu, da patentiramo eh, biološke vire. Zato moramo zaščititi to področje in pozivam države članice tudi, da razjasnijo to pravno situacijo. Najlepša hvala, gospa Šojdrova. Lahko zaprosim politično skupino EKR, da hitro zapustijo dvorano. Hm? Ja, Prosim, spoštovani kolegi. Lepo bi bilo, če bi zapustili dvorano, če ne želite prisluhniti obrazložitvam. Hvala lepa. Gospod Polčak, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. rad bi obrazložil eh, svoj glas. Sam sem podprl to resolucijo, po mojem mnenjem, po mojem mnenju, um, lahko takšna proizvodnja novih rastlin razdobi čez mejne razsežnosti in javnost je mnenja, da ne smemo dopustiti takšnega patentiranja. Evropski parlament se je vedno zauzemal za zaščito intelektualne eh, lastnine. In zato želimo zagotoviti, da jasno potegnemo meje. To lahko namreč dobi eh, zelo obsežne posledice, zato sem resolucijo podprl in eh, upam, da bo to upošteval tudi Evropski urad za patente. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Riči. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vprašanje patentiranja živih organizmov eh, je bil pravi šok zame. Zelo sem ogorčena, da lahko razvijamo semena ali rastline, ne da bi javnost izvedela za to in da to postane potem intelektualna lastnina velikih korporacij. Nujno je, da takšen eh, dostop do teh eh, znanj dobijo tudi majhna podjetja zato kmetom to ni dopustno. In to je veliko krat eh, v sporu z znanjem in eh, z dostopom do rastlin za avtohtono prebivalstvo. To ogroža dostop do hrane in eh, prehrano za svetovno prebivalstvo. Velike korporacije kradejo znanje o rastlinah in semena avtohtonim prebivalcem in eh, kmetje morajo zato samo kupiti pravice do patenta in to ni prav. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Oleka. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Raznolikost rastlin je zelo dober vir za razvijanje novih rastlinskih vrst. Vendar pa To ni dovolj dober razlog eh, za eh, razvoj novih vrst. Potrebujemo inovacije, nova znanstvena dognanja in to je zelo pomembno za proizvodno hrane. Vendar pa vemo, da je patentiranje tukaj pomembno vprašanje in imetniki patentov ne bodo vedno dali dovoljen za uporabo semen, zato moramo doseči pravno gotovost za uporabo semen za novo selekcijo. Ne smemo dopustiti, da um, se začne izdajati patente za uh, genetski material. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Hanen. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Napredek na področju razvijanja novih vrst rastlin in rastlinske tehnologije je um, stvar te generacije in tako bomo dobili boljši donos na manjš, manjšem ozemlju. In to pomeni, da bomo imeli več hrane, da bomo dosegli razvoj, ki se nam zdi um, nepredstavljiv. Mi dopuščamo naravi, da stori svoje, omogočamo pogozdevanje, razvijanje ogroženih vrst, zato, da da poskrbimo, da bo prebivalstvo dobilo dovolj hrane. Mi bi morali biti vodilni v Evropski uniji na tem področju, vendar pa kot eh, vedno je tukaj veliko navskrižnih interesov in politika, ki se umeša in ne dopuščamo napredku na tem področju. Upam, da bo Velika Britanija postala vodila na tem področju in upam, da nam boste kmalo sledili tudi vsi drugi. Najlepša hvala, gospod Henan. S tem smo zaključili obrazložitve glasov o tej resoluciji in gremo na obrazložitev glasov o resolucijah o pomenu evropskega zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope. Gospa Bilde je prva. Merci, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ta in resolucija ne časti vseh žrtev totalitarizma. Jasno je, da se izrablja drugo svetovno vojno in njene posledice za politične namene. Pomembno je, da vedno znova govorimo o tem, kako pomembna je Evropska unija za vzdrževanje miru na tej celini. Vendar pa evropejci ne dolgujejo miru eh, Bruslu, ampak generalu de Golu in eh, njegovi dediščini. Zato to besedilo ne bo nikoli um, počastilo več milijonov Rusov, ki so umrli in se žrtovali za Evropo. Vedno znova govorimo o Evropski uniji in da je ta pomembna, vendar pa je postalo vedno bolj očitno, da je vedno bolj avtoritarna. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Zambacki. Uh, kolegi, put... Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi. Podprl sem to resolucijo zaradi tega, ker verjamem v pomen zgodovinskega spomina. Poleg eh, drugih nedemokratičnih režimov se moramo spomniti tudi režima bolševikov. Evropa je trpela pod bolševiki 50 let. Naj vam za zgled podam poskus razkola bolgarskega naroda in vzpostavitve macedonske države na bolgarskem ozemlju. Kladivo je srp, bi moral biti prepovedan simbol, tako kot kljukasti križ. Najlepša hvala, gospod Džambacki, sedaj pa gospod Oleka. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Glasoval sem za to resolucijo. Sem eden redkih, ki sem se rodil v izgnanstvu. Mi tukaj zastopamo naše državljane. Naša dožnost je zagotovimo boljšo prihodnost za Evropce, Evropejce. To ni nič novega. Pred 80 leti so naši stari starši želeli enako. Tirani pa so to onemogočili s tem, da so podpisovali skrivne protokole, kar je povzročilo svetovne vojne, množične eh, zgone in holokaust. Moji stari starši so bili skupaj z več deset tisoči eh, Litvancev izgnani v Sibirijo in tam sem se tudi rodil. Deset let po vojni smo se borili za našo svobodo in kot vidimo v tej dvorani, Imamo kar precej ljudi, ki ne vedo, kaj se dogaja za, želeno, za železno zaveso. Če želimo bolj pravično Evropo za naše otroke, moramo preprečiti, da bi se kaj takega ponovilo v prihodnosti. Najlepša hvala. Naslednja ima besedo gospa Fox. Sama sem glasovala proti tej resoluciji, ne zato, ker bi mi bilo mar za zgodovinski spomin, vendar pa se zelo zanimam za zgodovinske podatke. Ne želim dopustiti, da se te podatke izrabi in zlorabi za evropsko agendo in njeno politiko mi enostavno skušamo stlačiti raznoliko evropsko zgodovino v enotno evropsko zgodovino. Seveda ste omenili fašizem in holokaust, pozabili ste na jude in želite samo spodbujati evropski federalizem in ekspansionizem. Evropsko raz razsvetljenstvo, evropska umetnost, filozofija, svoboda izražanja, samo odločanje nacionalne države, nacionalna suverenost in demokracija, to so vrednote, ki jih Evropski parlament vedno znova pozablja. Zato na, nisem glasovala za to resolucijo, ker to ni nič druga kot samo politična. Propaganda. Najlepša hvala, gospa Fox. Sedaj pa ima besedo gospod Palmer. Thank you, Mr. Najlepša hvala, gospod podpredsednik. Ena najpomembnejših klauzul v tej resoluciji je bila sprejeta danes, zato sem to podprl. S tem bomo namreč omogočili mladim v Evropi, da razumejo, kaj se je zgodilo v najtemnejših časih evropske zgodovine. Podprl sem to resolucijo, ker želim počastiti eh, delo muzeju, muzeja o holokaustu v Midlencu, ki želi širiti znanje o tem v šolah med mladimi, da razumejo, kaj se je zgodilo in da razumejo, kakšna je njihova vloga pri tem, da zaustavijo sovraštvo in eh, ksenofobijo. Naša naloga je, da zagotovimo, da mladi in tudi vsi ostali razumemo, kaj se je zgodilo. To nas lahko opolnomoči, nas vse, da ko rečemo, nikoli več to res mislimo. Najlepša hvala, gospod Palmer, sedaj pa gospod Vince. Elnök úr, képviselőtársak! Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Evropa ne sme pozabiti strahot 20. stoletja, ne smemo pozabiti ne fašizma, ne komunizma. Centralne evropske države so se borile s fašizmom in so trpele zaradi 50 let komunizma. v Romuniji smo zelo trpeli zaradi komunizma. Lastnina crkv eh, je bila zauzeta in te lastnine jim niso vrnili, čeprav je država tako odločila. Pomembno je, da spomnimo državne oblasti, da začnejo z izvajanjem zakona. V srednji Evropi imamo 50-letni eh, zastoj v mentaliteti in v mišljenju. Zato smo uvedli kohezijski sklad, vendar pa eh, je treba spoštovati idejo eh, slogana nikoli več in ga prenesti na naslednje generacije. Najprej hvala, gospod Huk. Najlepša hvala, gospod podpredsednik. Z veseljem sem podprl to resolucijo, da se spomnimo žrtev totalitarizma. Za večino nas je to zelo osebna zgodba. Eh, oče moje žene je preživel teh režimov in če on ne bi preživel, moje žene in najne hčerke ne bi bilo delal je na železnici, kjer je zaustavljal vlake, ko so padale bombe. Naša naloga je, da se spomnimo zgodovine in da oživljamo spomin in da zagotovimo boljšo prihodnost govorimo o brutalnosti evropejcev nad drugimi evropejci na naši celini. Resnica pa je, da so evropejci zadali ogromno hudega tudi drugod v Aziji, v Afriki in na ameriški celini. Moramo poskrbeti za to, da se spomnimo vseh strahot, kajti Evropa je del celotnega sveta. Danke, Najlepša hvala, gospod Huk. Gospoda Terča ne vidim, zato dajem besedo gospodu Hanu. Najlepša hvala, gospod podpredsednik. Pred 80 leti je pol milijona pripadnikov rdeče armade udrlo na Polsko. In to je bilo presenečenje. Naj bi pomagali um, svojim eh, slovanskim bratom v boju proti Nemcem, vendar pa so ustanovili skupno parado, kjer so generali povabili nemške novinarje, da so sodelovali na praznovanju um, nadvlade nad kapitalizmom. Imamo pravo izgubo spomina na tem, kaj se je zgodilo. In nacizem je res eh, zgled norosti ljudi. Govorimo o tem, da nas je rdeča armada osvobodila, da je samo Stalin eh, poskrbel za to, da je bil eh, nacizem poražen. Totalitarizem je na eni strani edino Govornik je bil prekinjen, najlepša hvala, sedaj pa gospa Ždanoka. Hvala, gospod predsedujoči. Glasovala sem proti tej resoluciji v celoti. Tudi če so mi nekatera poglavja všeč in sicer sem proti temu pristopu, da um, komunistični režim in nacistični ga obravnavamo enako. Um, Torej, naci nacistična ideologija je pravo zlo. Jaz sem eh, proti eh, takemu pristopu do druge eh, svetovne vojne, ki izhaja iz te re resolucije, ki eh, minhan je pozabljen, potem bilateralni dogovori, eh, ki so bili tudi že pred 30. augustom 1939. Moja družina, je bila žrtev nacizma in so bili deportirani, ampak želim še enkrat povedati, zlo je samo eno in to je nacistična ideologija. Hvala. Hvala, gospa Ždanuka kot zadnja, pa dobi besedo sedaj gospa Ward. Hvala, gospod predsedujoči kot eh, članica odbora za kulturo izobraževanja v zadnjih letih in sedaj sem podpredsednica, eh, se mi vedno zdi pomembno, da se spomnimo težke eh, zgodovine v okviru Erasmusa ali tudi pri drugih evropskih projektih. Jaz sem tu zato, ker je um, Kenny Chaplin, bratranec moje mame, eh, pokopan v Franciji. Boril se je proti fašizmu in umrl pri 18 letih. Evropska unija je predvsem projekt miru. Eh, Evropa si ni mogla privoščiti nadaljne vojne, kajti materialna in človeška škoda je bila prevelika in zato je šlo za mir in za skupen razvoj s sodelovanjem med evropskimi državami. In v preteklem stoletju je prišlo do tega preobrata in v vseh državah, članicah se moramo tega spomniti in zato tudi želim spodbujati ta projekt medkulturni dialog, eh, sodelovanje in sprava. Hvala. E, torej, to je bila sedaj obrazložitev glasov v zvezi z evropskim zgodovinskim spominom za prihodnost Evrope in sedaj sledi obrazložitev glasov v zvezi s preprečevanjem pranja denarja. Gospa Šojdrova dobi besedo kot prva. Gospi in gospodje, predlog resolucije sem podprla ta tema je zelo pomembna. Naprimer, poznamo primere, kot so panamski dokumenti ali tudi teroristične napade v Evropi, ki eh, so bili deloma financirani s pranjem denarja. Žalostno je, da deset držav članic eh, še vedno ni podpisalo četrte direktive oziroma implementiralo četrte direktive o pranju denarja. Veseli me, da Češka republika ni med temi državami. Peta direktiva zahteva strožjo preverjanje identitete in tudi zahteva več uh, uh, od bank. Uh, in treba je nameniti več denarja za finančno-analitične ustanove, ki naj bi si izmenjavali ustrezne informacije, kajti pranje denarja ne pozna meja. In uh, mednarodno sodelovanje na ravni EU in na globalni ravni je potrebno. Hvala kolegica Šojdrova, sledi kolegica Obri. Hvala, gospod predsedujoči. Ta resolucija je pomembna, um, kaj ti. Te gre seveda za um, suspektne eh, finančne dejavnosti, um, ki eh, so v enakem obsegu kot proračun Evropske unije. In zato je treba ta boj proti pranju denarja treba voditi odločno. Um, skandal različnih bank, ki so bile vključeni, vključene v pranje denarja in ko je šlo za 200 milijard um, evrov, pokaže, kako nemočni smo. Evropska unija je pokazala, da je nemočna, ker ni sprijela nobene sankcije. In eh, ta resolucija je po, um, prvi pomemben korak za to, da se okrepijo instrumenti proti pranju denarja na evropski ravni. Seveda moramo iti še dlje in uh, delovati učinkovito. Uh, potrebujemo pa izčrpen seznam uh, davčnih oaz. Mnoge uh, davčne oaze so celo v Evropski uniji uh, in če se jih ne bomo lotili, bo vsa uh, politika ostala neuspešna. Hvala, kolegica od Obri, kolege, kolege Morela ne vidim, tudi ne kolege Polčaka in zato dobi sedaj kot zadnji besedo za obrazložitev glasu gospod kolega Džambacki. Mikro. Mikrofon, prosim. Kolegice in kolegi, vzdržal sem se. Um, seveda sem za ukrepe proti pranju denarja, ampak nekateri elementi eh, so v pristojnosti držav članic. Govorimo o agenciji, ki naj bi se borila proti določenim problemom ampak eh, administrativni pro, um, postopki ne bodo rešitev. Um, moramo. Um, uh, Ne smemo uporabiti zakonodajnih aktov za doseganje političnih ciljev in za boj proti določenim državam, in tokrat gre za boj proti Mačarski in Polski. Hvala. Um, to so bile obrazložitve glasovanja na zadnjo točko preprečevanje pranja denarja. Hvala. Sedaj pa se vsem zahvaljujem za sodelovanje. Vam želim dober tek in prekinjamo plenarno zasedanje do 15. ure.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 razen tega je skupina SND um, opozorila na spremenjeno sestavo dol delegacij. Marijana Vint bo nadomestila Čabo Molnarja v delegaciji z uh, državami jugovzhodne Azije in Združenjem jugovzhodnih, jugovzhodnoazijskih držav. Čaba Molnar pa bo nadomestil Marianne Wind v delegaciji za odnose s korejskim polotu. polotukom in sicer uh, začnejo veljati te spremembe s trenutkom napovedi. Naslednja točka na današnjem dnevnem redu je izjava komisije grožnja statusu prostovoljnih gasilcev v Evropski uniji. In želim dati besedo najprej komisiji, gospi Tyson. Beseda je vaša. Hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Naslov izjave izraža zaskrbljenost eh, med v prostovoljnih v organizaciji prostovoljnih gasilcih, predvsem v Franciji in sicer na osnovi odločitve Evropskega sodišča iz lanskega leta v primeru Macak. Razumem te skrbi in upam, da mi bo uspelo eh, to deloma odpraviti, te nejasnosti. Seveda ne more komisija povedati nič zavezujočega za sodišče, vendar mi spremljamo to situacijo to vrstnih organizacij, vključno s prostovoljnimi gasilci. Gasilci so ključni element um, varstva pred elementarnimi nesrečami posod po Evropi. V Evropski uniji Eh, gasi, gasilstvo sestavljajo profesionalne poklicne ekipe skupaj s prostovoljci. Sestava eh, gasilske službe se zelo razlikuje od države do države. 80 odstotkov francoskih gasilcev so prostovoljci. Številke so v državah kot eh, v Avstriji in Nemčiji še višje, v drugih državah, v Grčiji ali Bolgariji, pa eh, so gasilci skoraj vedno poklicni gasilci. Torej, odločitev v primeru MACAK ne zavezuje držav članic, da imajo eh, določeno sestavo poklicnih gasilcev in prostovoljnih gasilcev in nikakor ne zavezuje držav članic, da eh, opustijo prostovoljno gasilstvo ali da prostovoljce um, obravnavajo na popolnoma enak način kot poklicnega gasilca in sicer gre v glavnem za čas počitka v tej odločitvi in sicer do upravičenosti za um, počitek v času dežurstva. Torej, da morajo biti v bližini um, v bližini eh, gasilske postaje, oziroma da, eh, dosegi, da pridejo tja v osmih minutah. Ob teh omejitvah je naj bi čas dežurstva štev eh, kot delovni čas v eh, smislu direktive o delovnem času, ne kot prosti čas. Eh, Eh, razprava v zvezi z eh, primerom Macak je seveda podobna kot razprava o delavcih, vendar to, eh, ta odločitev ne pravi nič novega. Tudi drugi primiri kažejo, da je, se delo ocenjuje glede na okoliščine. Kdor izvaja pristna izvirna dejavnost, ki je podrejen neki drugi osebi in dobiva plačilo za to, je po definiciji eh, delavec. V primeru Maca, ki je sodišče odločilo, da v teh eh, konkretnih okoliščinah so bili pogoji izpolnjeni. Mnogi deležniki pa so iz tega sklepali, da je pravo EU onemogočilo prostovoljno gasilstvo, prostovoljne gasilce, vendar je po moje ta sklep um, nekorekten. Nikoli ni um, enega odgovora za vse primere v okviru te direktive o delovnem času. Vsak eh, posamezen primer je treba oceniti glede na eh, kriterije za kvalifikacijo delavcev v skladu s tem, kako na to gleda sodišče. In ustrezno je treba upoštevati tudi določbe o prostem času, vendar direktiva pošča veliko manevrskega prostora, kot je naprimer gasilstvo in tudi druge službe. Naprimer, kar zadeva tedenski eh, počitek, delovni čas države članice lahko dovolijo delavcem, da eh, Eh, se tudi odpovejo tem 48-urnem delovniku pod določenimi pogoji in ko pride do naravnih ali tehnoloških eh, nesreč, eh, se lahko direktivo Eh, tudi začasno razveljavi oziroma se ne uporablja. Ampak vsak primer je treba oceniti posebej, tako da se status prostovoljca ne bo uporabil za izogib eh, spoštovanju um, pravil o delovnem času in zaščito delavcev. Torej, ni vsak prostovoljni gasilec takoj kvalificiran kot delavec, velika je tudi fleksibilnost, da se eh, lahko ravna v kriznih eh, razmirah, kot naprimer v primeru požarov, pri cimer je treba upoštevati predvsem tudi zdravje in varnost delavcev. Hvala in sedaj bo za ELS za tri minute. Dobila besedo gospa Sander. Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Poplave, požari, reševanje, pomoč ljudem, storitve prostovoljnih gasilcev. Uh, eh, tak, eh, takih staritev je zelo veliko. Uh, in tudi letos poleti smo videli, da je intervencija gasilcev vsak dan nujno potrebna in sicer, da se zagotovi zaščito prebivalcev, podjetij, pa tudi uh, podeželski prostor. Prostovoljni gasilci uh, predstavljajo tudi socialno vis, predvsem na podeželju. Njihov državljanski angažma, altruistični angažma je je pomemben za bolj solidarno Evropo. V Evropski uniji med 3,5 milijone gosilcev imamo številne prostovoljce, v Franciji jih je 80 odstotkov med gasilci in oni sami predstavljajo dve tretjini časa za zaščito. Kolegice in kolegi, želim tu um, svariti, kajti ta eh, model se zdi ogrožen. Odločitev Evropskega sodišča iz februarja 2018 je kvalificirala delovni čas um, prostovoljnega gasilca iz Belgije, ki je eh, imel doma dežurstvo. In to je bilo šteto kot delovni čas, in, ki ga je treba, za katerega je treba plačati. Če bo um, obveljala ta razlaga, potem se mi zdi, eh, da ne bo možno vključiti prostovoljnega silca v direktivo o um, um, delovnem času. Um, gre za čas za počitek, gre za dopust in tako naprej. In vse to potem ni združljivo z dejavnostjo prostovoljnega gasilstva In zato obstaja veliko tveganje, da bo prostovoljstvo eh, se štelo kot neka delovna naloga. In to bi bil pravzaprav tudi konec našega načina organizacije reševanja. In to um, bi zelo negativno vplivalo. Posledice pa bi bile dramatične in sicer um, zaradi te pravne negotovosti. Evropa Ehm, želi promovirati prostovoljstvo in želi zagotoviti varnost eh, prebivalcev. In tu smo v situaciji, ki to postavlja na glavo. Zakaj eh, se eh, mobiliziramo skupaj s kolegicami in kolegi, ki so danes tu, pa tudi z drugimi? v moji skupini ILS in sicer um, želimo, da bi področje uporabe te direktive bilo pojasnjeno. Od Evropske komisije zahtevamo, da eh, studi izvede konkretne ukrepe, tako da bo spet zagotovljena pravna varnost uh,

Uh, Hvala lepa. Sedaj pa naslednji, naslednja v v imenu skupine Renew, gospa Müller, tri minute. Predsedujoča, komisarka, kolegice in kolegi. V bistvu lahko potrdim to, kar je dejal predhodnik. Tako ločeno direktivo bi morali preveriti in vesela bi bila, če bi tukaj lahko zagotovili varnost za naše gasilce. V moji državi, v Nemčiji, imamo trenutno 1,1 milijona aktivnih gasilcev. 95 odstotkov od teh je prostovoljnih in samo približno 100 združen gasilcev je poklicnih, pa 34 tisoč prostovoljnih. Sama prihajam iz podeželja in najbližja poklicna enota je 150 km daleč v Augsburgu. Prostovoljstvo pa se ne osredotoča samo na gasilstvo. V celotni Nemčiji imamo 1,8 milijona prostovoljnih pomočnikov pri gasilcih, civilni zaščiti in pri drugih službah za reševanje. V moji državi na Bavarskem je čez 400 tisoč pripadnikov reševalnih enot in od tega jih je zelo veliko prostovoljnih. To kaže, da je prostovoljstvo hrbtenica našega gasilskega sistema in sistema reševanja. Pa ne samo to. Še prav posebno na podeželju igra prostovoljno gasilstvo ključno vlogo pri socialnem življenju. Izmenjava med vsemi starostnimi skupinami, med vsemi družbenimi plastmi se izvaja ravno tu. Zato moramo ta angažma negovati in ščititi. Prostovoljstvo ne sme frustrirati. Sedaj pa imamo to Evropsko direktivo o delovnem času, predhodniki so se tega že dotaknili in seveda moramo ugotoviti in zagotoviti, da bo prostovoljni čas združljiv z poklicnim delovnim časom, torej s tistim časom, ki ga upravljajo kot pripadniki drugih poklicev. V Nemčiji smo dolgo izhajali iz tega, da prostovoljne službe ne spadajo v področju uporabe te direktive. Sedaj pa imamo to sodbo sodišča, ki nam znova povzroča velike skrbi. In prostovoljno gasilstvo ne more biti delo v običajnem pomenu besede potrebujemo prostovoljstvo, tudi na gasilskem področju. Žal pa je v tem trenutku tako, da napredka ni. In vsem prostovoljcem ostane samo to, da čakajo, kaj se bo zgodilo na evropski ravni in da bomo našli rešitve. To pa je nejasna obljuba. Naš sistem prostovoljstva je dober in prevzema zelo pomembno vlogo v družbeni koheziji. Zato moramo končno najti prave rešitve, tako da bo prostovoljni angažma brez ampak še naprej možen. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupine ID tri minute gospod Rajl. Gospa predsedujoča, komisarka, spoštovanih 14 poslank in poslancev, ki ste navzoči tukaj v parlamentu. Pozdravljam vas in pozdravljam tudi gasilce, prostovoljce, da ste prišli k nam in da se borite za prostovoljno gasilstvo. O čem govorimo danes? Govorimo o prihodnosti prostovoljnega gasilstva v Evropi in govorimo seveda o varnosti Evrope. Radoveden sem, računal sem, da bomo razpravljali o tem, kar pomaga ljudem v Evropi, ampak vidim, da veliko krat govorimo o stvarih, ki jim škodijo, da bo pa tako hodosi, pa nisem mislil. Kaj si pa mislijo prostovoljni gasilci, ko vidijo, da govorimo o tej pomembni temi tukaj? Malo po 15. uri in samo 14 nas je. Si niso zaslužili več, več pozornosti, več podpore? O čem govorimo? 1,1 milijona ljudi se angažira v Nemčiji, v gasilskih službah. 95 odstotno, odstotkov prostovoljno. 95 odstotkov. In te potrebujemo. Opravljajo izredno pomembno delo. Ne gre samo za varnost, gre tudi za družbeno življenje, so bistvo družbenega in kulturnega življenja na podeželju. In to angažiranje potrebuje podporo in si zasluži podporo. Vedno znova govorimo, da prostovoljstvo podpiramo, sedaj pa počnemo ravno nasprotno. In ko govorimo o tej temi, da bi razširili delovni čas tudi na prostovoljne dejavnosti, kje bomo pa začeli, kje bomo končali, kaj pa tudi na, naprimer prostovoljci pri pustnih kanevalih? Bomo tudi to računali v delovni čas? To so torej teme, ki jih je potrebno pojasniti. In to me jezi, jezi me, da govorimo o takšnih neumnostih. Govorimo o popolnoma otojenih temah. Nikoga to ne zanima, sami ustvarjamo težave. In to je bistvo EU. In tukaj jasno zahtevam prste pravč od prostovoljnega gasilstva, od prostovoljstva na splošno, takoj in zdaj. Thank you very much. The next speak... Hvala lepa. Naslednja govornica v imenu GUE, oprostite, v imenu EKR, naslednji govornik je gospod Brudžinski, dve minuti. Dziękuję, pani przewodnicząca. Hvala lepa, predsedujoča. Gospe in gospodje, Na polskem imamo pregovor. Veliko krat se ga sliši in govori o tem, da si morajo ljudje pomagati v nuji. In to gre nazaj v srednji vek. Prostovoljni gasilci imajo dolgo zgodovino, na polskem več kot sto let. Razprava, ki danes tukaj teče, pa kaže, da poskušamo pravzaprav pretiravati. Mislim, da moramo pustiti tiste, ki so že celo stoletje uspešno upravljali svojim delovnim časom, s časom, ki ga žrtvujejo za reševanje življenj drugih. Na Polskem je več kot 16 tisoč prostovoljnih gasilskih združenj, več kot 4300, pa je tudi profesionalnih. In seveda prostovoljci podpirajo profesionalnim gasilcem. 225 tisoč prostovoljcev, ki jih lahko sodeluje v operacijah reševanja. Vse skupaj pa lahko štejemo v celotno sektor več kot 700 tisoč ljudi. O 82 tisoč je mladih kot smo danes slišali, prostovoljni gasilci pogosto delujejo na podeželju. In to pomeni tudi ustvarjanje kohezije na podeželju, v družbenem življenju, med lokalnim prebivalstvom. Kot minister sem bil v polski vladi odgovoren za gasilske službe in te službe smo posodobili nedavno. Naša vlada je uvedla pravne določbe v podporo prostovoljnemu gasilstvu. Tako da moram reči, da si želim, da bi prostovoljno gasilstvo ohranili in želim vse najboljše. Hvala lepa. Naslednja v imenu GUE NGL tri minute in pol gospa peltier hvala lepa predsedujoča torej danes v tej pokrožni dvorani sem zadovoljna ker skušamo nevidne narediti vidne pogosto vidimo gasilce ampak ko jih vidimo jih skoraj ne vidimo več vsak izmed nas je že v svoji državi morda videl gasilce ob cesti ali ko so gasili požar z njihovim klicom, poklicem, zmorejo odpraviti vse nevarnosti in se odzivajo takrat, ko smo mi pod stresom, v nesreče, ko sneži, dežuje, ko je vetrovno, vedno pomagajo. Vsakokrat, ko vsi državljanki in državljani potrebujejo pomoč, so tu za nas in morda vam bodo rešili, kdaj je življenje te moške in ženski so gasilci. Včeraj, poglejte si tu, če ste si gledali tole brošuro, tale list papirja, niste mogli uiti temu klicu na pomoč. Sedaj gasilci kličejo na pomoč, vidijo rdečo luč. In zato sem hvaležna, da govorimo o tem tukaj v polkrožni dvorani. Naj dodam, da imamo v Franciji stavko gasilcev in jih podpira, moram reči. V Franciji, kot v večini držav članic, velika večina posredovanj opravijo prostovoljci, 80 odstotkov. Seveda niso plačeni, ampak to je še najmanj. Kako pa jim izreči zahvalo, ki si jo zaslužijo? Nimajo dodatkov za pokojnino, nimajo dodatkov za tveganje. Ne moremo sprejeti, da bi sedaj pustili te moške in ženske sami sebe. Njihova varnost je naša odgovornost. Pred včerajšnjim se sem pogovarjal z Edikom Litvinom, gasilcem iz Departmana Pirenej Atlantik in povedal mi je tole. Mlad prostovoljni gasilec, 21 let, je bil poškodovan, požgan po rokah in nogah, ko je reševal gasilca. In sedaj bo dobil 9000. Sedaj bo moral vrniti 9000 evrov, ker so ugotovili, da to ni bilo v okviru njegovega dela. Torej, kaj storiti, če vi danes, ki odobno sedite v naslonjaču, če bi bili na njegovem mestu, ko dobite to kazen, kaj pa bi storili, kako bi rešili to? Samo zato, ker ste upravili svojo nalogo. Torej, prostovoljstvo mora ostati. Seveda, ta status je sedaj spremenjen zaradi sodbe sodišča, ki skuša tudi ta čas prostovoljnega dela dati v običajni delovni čas. Ta sprememba statusa pa temeljito spreminja organizacijo gasilskega dela. In moramo reči, da če bomo spreminjali na ta način status, status bo to velika zmota. Potrebno ga je ohraniti tako, kot je. Torej, naj končam. Tisti, ki nas eh, ščitijo danes, si zaslužijo tudi našo zaščito. In moramo jih ščititi, tako da ne bodo nikoli ogroženi, ker oni ščitijo nas. Dam. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Brune, Renew, tri minute. Uh, Hvala lepa, predsedujoča, gospa komisarka, spoštovane kolegice in kolegi. Najprej bi se rada zahvalila komisiji za njeno sporočilo, ki smo ga nestrpno pričakovali. Gre za občutljivo temo glede na izzive, s katerimi se ta sektor reševanja sooča. Danes prvič govorim tukaj, sem nova poslanka na plenarnem zasedanju tukaj v Evropskem parlamentu in zato bi rada omenila tri točke. Prva točka, naj spomnim, da imamo približno 3,5 milijona prostovoljnih gasilcev v EU in rada bi pozdravila njihov angažma, njihove storitve, kot so to dajali že ostali, kajti sedaj je vedno več naravnih nešred zaradi podnebnih sprememb. Sedaj pa vidimo, kaj se je zgodilo kot posledica te sodbe, primeru Macak. Tukaj bi naj nekateri prostovoljci imeli delovni čas, ko so v pripravljenosti. In to je seveda specifični poklic, to ni primer pri vseh prostovoljnih gasilcih. Zato je jasno, da je prvo pojasnilo veliko eh, in zelo dobro došlo. Hvala lepa za to, gospa komisarka. Potem pa druga točka. Pozorno sem vam prisluhnila, gospa komisarka, in ugotovila sem, da bo komisija želela upoštevati tudi nacionalne modele in specifiko. Prav tako sem slišala, da ste spomnili upravičeno na načelo subsidarnosti, ki je zelo pomembno in tu se strinjam z vami. Ta pristop bi naj dovolil, da bomo ohranili strukturo reševalnih služb, da bo to ostalo nedotaknjeno, da bomo lahko še naprej mobilizirali moške in ženske, če bo prišlo do njunih razmer po vsej EU. Seveda je jasno, da moramo to zagotoviti. In potem tretja končna točka, bolj splošna. Razprava danes je priložnost, da spomnimo na potrebo po podpori strukturi civilne zaščite prek evropskih instrumentov, ki bodo ustrezni. Moramo spodbojati usklajevanje med službami za nujno pomoč. Usklajevati moramo tudi civilno zaščito. Vzajemno si moramo pomagati v primeru kriz, prav tako pa si deliti strokovno znanje. Za zaključek, Naj povem, da po tej izmenjavi mislim, da moramo ohraniti nacionalni značaj služb za reševanje. To snovi na prostovoljnosti altruizmu in to dobro deluje in to jamči bližino reševalnih služb. Istočasno pa tudi dinamizira službe po EU in jih naredi bolj učinkovite. Zato se zazemam tudi sama, zato da bi še vedno, da bi še vedno dobro zaščitili naše državljane tisti, ki jih ščitijo, potrebujejo našo pomoč. In to jim moramo zagotoviti, zaslužijo si našo solidarnost za službo, ki jo upravljajo za skupnost. Hvala lepa. Dve minuti, gospod Ruže. Hvala lepa, predsedujoča. Spoštovani redki kolegi in kolegici, ki ste tukaj. Pogum gasilcev, prostovoljnih gasilcev, to je tisto, ker nas opominja na to, da ti moški in ženske vsak dan, profesionalni in prostovoljni gasilci, so pripravljeni žrtvovati življenje za reševanje drugih. Vsak dan obrtniki, podjetniki, kmetje nosijo te prostovoljne uniforme, da pomagajo. In zaradi tega angažiranja za skupnost jih moramo nagraditi. Nagrad pa nimajo. Vsak dan jih napadajo, ko grejo na intervencije. Prostovoljni gasilci so sami in nihče ne misli na njih. Razmere pa se ne bodo izboljšale po tem, ko je gospa Lepen govorila o tem. In tudi sodna praksa Evropskega sodišča ne omogoča delovanje prostovoljnih služb, hkrati s poklicnimi profesionalizacija teh služb ni možna, to bo slabo za državljane, državljane državljanov in časih kriz, ne bo več mogoče tako kot do sedaj. In to bo na škodo francozov in odpornosti naše družbe. Francoski model, kar se tiče civilne zaščite, temelji na prostovoljstvo. To predstavlja 80 odstotkov vseh gasilcev v Franciji vsakršna profesionalizacija bo slaba, tega si ne želimo. Zato je nujno potrebno, da sprememo specifično direktivo v tem mandatu parlamenta v ta namen. Kar se tiče pravne podlage, potrebujemo dobro. To zadeva tudi druge države, članice Evropske unije. Prostovoljni gasilec danes sam izbira, da bo ščitil ozemlje in ljudi kontekstu vedno več kriz in nevarnosti je vedno bolj pomembno, da lahko še naprej računamo na ta angažma prostovoljnih gasilcev po vsej Evropi. Zato je naša skupina v francoski skupščini tudi podala ustrezen predlog zakonodaje za gasilsko službo v Franciji. Ruže. Hvala lepa, gospod Ruže, spremete modro kartico gospe Zalevske. Gospod Ruže, sprejmete kartico gospe Zalevske? Yes. Okay. Da, prav, gospa Zalevska, beseda je vaša. Pani predsedujoča, pani... Gospa predsedujoča, gospa komisarka, gospe in gospodje. Rada bi se zahvalila gospe komisarki za te besede polne spoštovanja, ki jih je namenila prostovoljnim gasilcem in izpostavila raznolikost teh služb, kako so organizirane po EU. Mislim, da bi preveč regulacije na tem področju lahko samo škodovalo prostovoljnim službam. Mimo grede imamo tudi prostovoljno službo na Polskem in bojimo se, da bo to zelo škodovalo strukturi na Polskem. To razpravo bi morali imeti tudi v naših državah. Z veliko časti zastopam Polsko in v zadnjih treh letih moram reči, vedno več sredstev namenjamo podpori gasilskim službam in spoštovati jih moramo vsak dan. Za 30 odstotkov smo povišali sredstva. Se prečujem, da vas prekinjam, ampak modra kartica je samo za pol minute. In tole seveda ni bilo vprašanje, ampak gospod Rože, Želite podati še kakšno pripombo? <laughs> Okay, don't worry, don't worry, so... Nisem vedela. Ja, ne skrbite. Nadaljujemo z naslednjim govornikom. Minuta in pol, gospod Šambacki. Hvala lepa, predsedujoča. Spoštovana komisarka, kolegice in kolegi. V zadnjih nekaj letih smo bili priča zelo velikom incidentom, ki grozijo našim državljanom in državljankam. V zadnjih letih smo bili priča katastrofalnim požarom, ki uničujejo lasnino in ogrožajo življenja. Prostovoljni gasilci pogosto pomagajo, profesionalni seveda tudi sam. Sem tudi pomagal pri gasenju požarov. In to je zelo, zelo težka naloga. Ne smemo dovoliti, da bi preveč zakonodaje ogrozilo statut, status gasilcev. Evropsko sodišče se je odločilo, da bo stanje v pripravljenosti potrebno šteti v delovni čas. To pomeni, da bi gasilci imeli najmanj dve službi. In vemo, da bi to lahko povzročalo veliko težav. Direktiva o delovnem času je bila pripravljena v drugem kontekstu. Zato ne bi smeli demotivirati in ogroziti gasilskih struktur, predvsem prostovoljnih. Z vsem dožnim spoštovanjem Evropskega sodišča, mislim, da se ne smemo dovoliti, da nas te sodbe vržejo z ravnotežja. Mislim, da moramo iskati optimalno rešitev za to, da se izognimo grožnjam strukturi poslovnega gasilstva. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Lutovski za eno minuto. Gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Ni nas veliko danes tukaj, vendar pa zastopamo različne politične skupine in različne države članice. Vsi trdimo enako. Imamo enako stališče glede prostovoljnih gasilcev, ki so ključnega pomena za zagotavljanje varnosti v državah članica. Delajo v dobro drugih prostovoljno in medtem tvegajo svoje lastne življenje. v moji državi in tudi v mojem volivnem uh, eh, okrožju pozna takšne prostovoljne enote že od začetka 19. stoletja. Gospa predsedujoča, mislim, da se vsi strinjamo glede bistvenih vprašanj in mislim, da se gospa komisarka strinja tudi s tem, kar je dejal naš kolega iz socialne skupine, gospod Brgles. Najlepša hvala. Sedaj pa zopet dobi besedo um, gospa Tyson v imenu komisije. Najlepša hvala, gospa predsedojoča, gospe in gospodje. Natančno sem prisluhnila vašim prispevkom. In upam, da sem lahko razjasnila nekaj dvomov glede prostovoljnih gasilcev v Evropski uniji. Prostovoljni gasilci so del civilne zaščite v veliko držav članicah in prispevajo k zagotavljanju teh storitev. Lahko vam zagotovim, da jih osebno zelo cenim. Organizacija enot gasilcev je še vedno v pristojnosti držav članic. Vsi, vse države članice poznajo svoje lastne značilnosti. Pomembno pa je, da zaščitimo varnost in zdravje prostovoljcev in da zagotovimo, da se prostovoljstvo ne zlorablja za to, da bi se izognili obstoječi zakonodaji. Obstoječa pravila so zato tu, da pomagajo or pri organizaciji. Sama bom z veseljem pomagala in pristopila na pomoč državam članicam, ki so jih je prizadela razsodba sodišča, da bomo lahko rešili odprto vprašanje v državah članicah. Direktiva o civilni zaščiti, eh, ki se obravnava na francoskem senatu skupaj z enotami gasilca. Ne vem, če je to najboljša rešitev, dvomim, vendar pa verjetno razumete, da kot komisarka odhajajoče komisije ne morem zagotoviti, da bo naslednja komisija sprožila takšno zakonodajno pobudo. Lahko pa vam tukaj podam najbolj bistvene elemente, da boste dobro informirani in zaveščeni, ko se boste o tem pogovarjali z mojim naslednikom. Najlepša hvala. Thank you, Najlepša hvala, gospa komisarka. S tem je razprava zaključena. Zapisnik bo sprejet na naslednjem zasedanju. Če ne bo nobenih pripomp, bomo poslali obravnavane resolucije pristojnim organom in telesom. S tem je zasedanje končano in seja zaključena. Najlepša hvala.